Okay. Ladies and gentlemen, darf sie... Poštovane dame in gospodje, ponovno vas pozdravljam, nadaljujemo sestanek, danes, ki smo ga začeli danes do povdne. Mi prisrčno pozdravljamo ministrico za visoko šolstvo in znanost, gospa Barbara Kudlička, naša nekdanja kolegica in zato sem posebno vesel, da jo lahko tukaj pozdravim. Zelo veseli smo, da ste tukaj med nami, veselimo se razgovora, veselimo se informacije in veselimo se, da predsedujete, da se bomo še večkrat videli. Izvolite, imate besedo. Szanowny panie Шановне пане преводничонце. Поштовани господ председујочи. Адила, микрофон. Не, прав добро. Yes, yes, yes, it's okay. Oh, it's okay. Zdaj je pa v redu. nova tehnologija. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane dame in gospodje poslanci. Spoštovane dame in gospodje, mi vsi vemo, da se Evropska unija danes sooča z številnimi izzivi. Mi smo v finančni in gospodarski krizi in zato seveda pada tudi zaupanje državljanov v Evropsko unijo. Cilj našega predsedovanja je ne samo, da najdemo pot iz gospodarske krize, temveč, da čim prej pridemo do porasta gospodarstva. Prepričana sem, da raziskovalno dejavnost, tehnologija, da so to ključni elementi za rast gospodarstva in za večje blagostanje državljanov Evrope. Dosežki na področju gospodarstva z mm, pametno uravnovešenim delovanjem, ki preprečuje socialno izključenost, je možen samo, če vse družbene in gospodarske možnosti izkoristimo v vseh državah, kjer obstajajo in kar je dobro za celotno Evropsko unijo. Predvsem je potrebno izkoristiti celoten inteligentni eh, kapital v Evropi. Torej, ta zmogljivost v Evropi je skupnost talentov in eh, znanja, zaupanja inštitucij, ki nudijo vsem iste možnosti. Poljska je država, ki je pred globalno gospodarsko krizo pravzaprav šele pristopila in bila je zelen otok med državami članicami. Poljska je država, ki v prvi vrsti daje povdarek mladi, na mlade ljudi v poslovnem življenju, v gospodarstvu, v, na področju kulture in v znanosti. Ravno zaradi tega smo spoznali, da intelektualni kapital celotne Evropske unije, je nekaj, kar mora biti prednostna naloga našega predsedovanja. Seveda predsedstvo samo ne bo moglo vsega rešiti. Nujno potrebno bo sodelovanje z vsemi inštitucijami v Evropski uniji, v prvi vrsti pa ravno z parlamentom, z Evropskim parlamentom. To se pravi sodelovanje med vsemi državami, članicami in komisije. Tudi to je pomembno. Tako bomo. skušali udejaniti naš skupni cilj in sicer delovali bomo v trojki s kolegi iz Cipra in Danske, tako da bomo eh, udejanili skupno m, mm, oblikovan program. In sicer bom prebrala v angleščini. Da bo Evropska unija iz krize išla močnejša, s tem, da bo okrepila svojo mednarodno konkurenčnost. E, strategija Evropa 2020 je nekaj, kar moramo izvajati na učinkovit način. To morajo početi vse države članice in tudi evropske inštitucije. Osredotočiti se moramo na pametno, eh, vzdržno in eh, vključujočo gospodarsko rast. V tem kontekstu bo Unija spodbujala nove vire rasti, kot je intelektualni kapital in zeleno, bolj učinkovito uh, en, gospodarstvo, ki bo lahko se odzvalo na dolgoročne izzive in izzive, ki so povezane s podnebnimi spremembami, energetsko uh, eh, uskrbo ter v zagotavljanjem bio, biotske raznolikosti. Bodoči gospodarski uspeh ne bo mogoč, če pri tem ne bomo povečali investicij v raziskave in razvoj, izobraževanje in usposabljanje. V ta namen bo Evropska unija morala osredotočiti svoje prizadevanja glede izvajanja trikotnika znanja, koncept in spostavljanje pravega evropskega raziskovalnega prostora, ki bi omogočal zmanjšanje razdrobljenosti politik in prosti pretok raziskovalcev strategija in pa pristop do inovacij in pa optimacija sinergij med eh, evropskimi državnimi in regionalnimi politikami pomeni, da bomo morali bolje vključiti vse deležnike v proces inovacij, da bomo morali podpreti v celoti izkoristiti evropski intelektualni kapital. Vse to je pomembno v tem kontekstu. Jak państwo wiecie? Spet bom govorila polsko. Kot veste, spoštovane dame in gospodje, je proces dosega teh ciljev že pričel. Ne samo s novo strategijo Evropa 2020, ne v prvi vrsti z sprejetjem pobude Evropa in inovacije, torej inovativna Evropa ta pobuda je za nas najpomembnejša. Svet eh, za konkurenčnost je lansko leto novembra sformuliral sklepe, ki so pomemben sestavni del v razpravi na sestanku na vrhu na temo inovacije v Evropi, ki je bil eh, februarja letošnjega leta. Eh, polsko predsedstvo bo tu dosedalo hotela doseči pomembne korake naprej pri pobudah in iskanju rešitev pri tej pobudi. Torej, pobudi inovativna Evropa. Znanost, eh, izobraževanje, inovacije, v to vemo, so osnove za vsak napredek in tudi osnova za razvoj eh, sodobnega gospodarstva da bi ustvarili pogoje za gospodarski razvoj, moramo temu posvetiti pozornost in moramo odgovoriti tudi na pomembne izzive za človeštvo. S tem bomo ustvarili osnove za eh, trajnostno rast gospodarstva v Evropi. To je eden od ciljev Evrop, eh, Evrope 2020. Eh, Ta strategija predvideva tudi, da države članice Evropske unije bi do leta 2020 povečale eh, eh, na tri odstotke sredstva, ki jih dajo na voljo za znanost in eh, izobraževanje. Ne samo javna sredstva, temveč tudi zasebna sredstva. Evropa se bo spomnila na svoje fundamente pri odejanjanju tega cilja, Eh, ker nosi odgovornost ne samo zase, temveč prevzema odgovornost tudi za vse države članice. Pri tem ne smemo pozabiti na načelo solidarnosti. Eh, koriščenje eh, intelektualnega kapitala je nujno potrebno in zato je potrebno predvideti nove inštrumente, nove postopke na različnih področjih tako da bomo tudi v prihodnje lahko izkoriščali celoten potencijal, ki je na voljo v Evropi, torej v vseh regijah in vseh državah članicah. Raziskave, inovacije, Eh, je treba čim bolje opredeliti. Zato moramo poskrbeti za to, da bodo štartne eh, možnosti za vsakega enake. To je načelo solidarnosti. Obstajajo različne raziskovalne regije in pa druge območja, ki nimajo tako dobrih možnosti. Um, man, št, eh, v nekaterih regijah oziroma državah članicah položaj ni dober. Mi bi hoteli njih na vsak način vključiti in to je tudi prednostna naloga našega predsedstva. Zato je tudi pomembno, da imamo eh, verodostojna merila in da izkoriščamo uh, znanstven in uh, inovativen potencial v posameznih državah članica. Uh, tu bi bilo potrebno pripraviti uh, sodoben integralni sistem, ki bo bolj ustrezal napredku uh, inovacijam v vseh državah članica. Inovacije omogočajo tudi uh, najpomembnejše in najbolj odločilne izzive. Eh, evropska sredstva in eh, inštrumenti, je, jih, te je potrebno aktivirati, tako da bi lahko skupno reševali probleme z skupnimi okrepi, tako v Evropski uniji, kot tudi državah članicah. V tej zvezi je pomembno, da Nadalje razvijamo pobude skupnega načrtovanja, potem opredeljevanje pilotnih projektov, eh, eh, najti moramo in partnerje in aktivno staranje je pomembno. Evropska unija potrebuje ustrezne pobude, da bi dejansko ohrabrila talente, da so pri tem sodelujejo. Eh, evropski raziskovalni prostor. Leta 2014 eh, bo sedanji predlog udejanjen, torej eh, potrebno je ustvariti nove predloge, to so zadeve, na katerih se že dela. Znotraj Evropske unije moramo izkoristiti potencial in eh, izkoristiti tudi možnosti, da za znanstvenike v Evropi dajemo na voljo vse možnosti, ki obstajajo. E, po, e, skušali bomo udejaniti različne projekte, moramo pa najprej upoštevati časovnico sveta in komisije. Tu se bomo osredotočili na izdelavo eh, kriterijev za pripravo novega eh, programa, ki bi ga imenovali Horizont. Tu gre za to, da ta nov okvirni program bi moral biti bolj prijazen in bolj jasen, eh, bolj prijazen za uporabnike. To pomeni, da da nam gre tudi za to, da bi dosegli večjo komplementarnost med skladi, torej med sredstvi okvirnega programa in srednji sredstvi, to se pravi kohezijski sklad, ki je na voljo državam članicam. Predvsem pa nam gre za to, da bi poenostavili postopke, financiranje, obračune in pa od, presoja, ocena projektov v dveh razsežnostih bi morali to poenostaviti. Prvič, kar zadeva finančne inštrumente in poenostavitev, kar zadeva upravne ovire. Razgovori se ne bodo vodili samo v okviru sveta. Mi izhajamo iz tega, da bo komisija eh, pripravila prvi projekt v zvezi s tem že do konca novembra. Mi pa bomo organizirali številne konference, sestanke, torej eh, zelo široko paleto razgovorov bomo pripravili na teme, ki jih je komisija predložila v eh, okviru zelene knjige in ki bi bilo treba udejaviti. Na Polskem bomo organizirali zanimivo konferenco 19. Eh, in 20. oktobra. Tam bomo med drugim razpravljali o naslednjih zadevah. Zadeve, ki so povezane z sprejetjem zakonodajnega svežnja v zvezi z novim okvirnim programom. Mi smo mađarskemu predsedstvu zelo hvaležni za napredek eh, v zvezi z Euratomom. Mi se bomo nadalje trudili, da najdemo vsebinske rešitve, kar zadeva dve odločitvi in pa uh, uredbo. Mi bomo pripravili tudi sklepe ocene pilotnega programa v zvezi z evropskim partnerstvom, uh, kar zadeva aktivno in zdravo staranje. Mi bomo to zadevo razpravljali tudi na uradnem sestanku sveta v Bruslu. Seveda smo zainteresirani, da bi videli, kakšne so razlike, kakšne so kompatibilnosti med posameznimi partnerji in da bi skupno lahko načrtovali. E, te institucije so na določen način povezane z pravnimi zadevami, delno pa se tudi razlikujejo med seboj. Seveda potrebno je pripraviti dobre rešitve. Zaradi tega bomo 19. in 20. oktobra v Varšavi se srečali na sestanku na vrhu v zvezi z inovacijami in tam se bomo v glavnem ukvarjali s temi vprašanji tu gre tudi za polno izkoriščanje intelektualnega kapitala. E, obsežno koriščenje inštrumentov, e, ki jih je v Evropi dovolj, to je naše veliko bogatstvo. E, boljša učinkovitost univerz, e, sposobnost inovacij, učinkovitost tudi v raziskavah in o tem bomo razpravljali na prvem sestanku ministrov v Sopotu že 20. julija, e, torej kot priprava na sestanek sveta. Jaz mislim, da številni drugi okrepi, ki jih bomo poduzeli, naprimer srečanje vseh štipendistov, e, štipendije Marie Curie, tudi tisti, ki bodo spremljali predsedovanje v Krakavu, bo naprimer v zvezi z Atomijom Culture dodatna konferenca. Vse to nam bo omogočilo, da bomo uh, Eh, se soočili, eh, opredelili izzive, ki so pred nami in na njih vedno mislili tudi pri pripravi okvirnega programa. Eh, to je zelo razširjeno tudi Eh, v univerzah, eh, v svetu znanosti in tudi politike. O tem je potrebno razpravljati, razprave bomo organizirali in eh, tu seveda računamo, da bo sodeloval tudi Evropski parlament. Mi bomo skušali skupno najti rešitve za prihodnost sposobnosti inovacij v Evropi. To je zagotovo pomemben motor za rast gospodarstva v trenutno težkih pogojih za Evropo je to zagotovo osnovna pomembna rešitev. Tu skoraj ni nobenega drugega mnenja o tem. E, torej, to je to, kar sem vam hotela povedati, sedaj pa sem vam rada na voljo za uh, odgovore. Če boste postavili vprašanje, rade volje bom uh, Eh, sprejela tudi vaše pobude oziroma stališča v zvezi z posameznimi eh, točkami. Najlepša hvala. Gospa ministrica, prisrčno se zahvaljujem. Zagotovo ste zelo dobro povedali, da je prihodnost Evrope odvisna od vprašanja, ali nam bo uspelo na področju inovacij udejaniti to, kar smo si zamislili. Seveda, o tem ni treba samo govoriti, to je potrebno v praktičnem političnem delu tudi dokazati. Kolega Girek je prvi, ki se je javil za besedo. Najlepša hvala. Dobr dan, gospa ministrica. Hotev bi povedati, da sem izredno zadovoljen, da ste danes tukaj kot eh, znana profesorica prava in tudi kot nekdanja kolegica tukaj in da ste nam danes tu spregovorili o poljskih prednostih naloge na tako pomembnem področju, kot je znanost. Znanost je pogoj za inovacije v gospodarstvu, v celotni Evropski uniji, na skupnem not notranjem trgu. Sposobnost inovacij bo odlič, odločno vplivala na konkurenčnost. Ampak še nekaj. To bom takoj eh, opredelil. Tu bi hotel povedati nekaj celotnemu gospodarski politiki. Mi kot znanstveniki se tu nahajamo v odboru ITRE. To je odbor, ki se enkrat ukvarja z industrijo, z raziskavami, znanostjo in energetiko. Eh, to so vprašanja, o katerih govorimo. Ja, eh, to je na vrste dogma, namreč, da to določa naša dejavnost. In uh, jaz mislim, da je bila to bila napaka, da smo se pustili eh, podvreč temu, tej dogmi oziroma doktrini, če lahko to tako imenuje. Uh, po, to je bila pobuda za različne uh, inicijative. Torej, vprašanje pa je, ali je dejansko v redu, ali to ustreza resnici. Uh, tu gre za naslednje. Mogoče bodo nekateri presenečeni. CO2 odloča o pondeljnih spremembah. Med polskim predsedovanjem bo organizirano srečanje eh, mednarodne konference o eh, klimi v Tarfurju. Torej, predstavniki Evropske unije pa tu niso imeli glih dosti uspeha. Razlog za to pa je bil predvsem v tem, da čisto enostavno so predložili teze, ki niso bile znanstveno dokazane. Omejit, omejit, omejit, čim bolj omejit CO2. Ampak eh, seveda je treba to omejit, ampak je treba biti tako histeričen, se sprašuje. Da. tu imamo platformo v zvezi z podnebnimi spremembami. Tu se samo raziskuje, kako vpliva uh, emisija CO2 na podnebne spremembe, ampak tu obstaja cela vrsta različnih dejavnikov. Torej, zato pravzaprav. Uh, lahko samo kritiziram in rečem, da to dejansko ni rezultat ene resne študije. Zato moje vprašanje, Darfur, to bo potekalo pod polskim predsedovanjem. Ali mogoče ne bi bilo boljše, če bi eh, sklicali Evropski panel, eh, kjer bi znanstveno uh, utemeljevali vse parametre, eh, dejavnike sprememb, da se to vse natančno razišče, kaj je, uh, pri, uh, kaj je pomembno, kaj vpliva na podnebne spremembe. Tako da bi to doktrino, ki vsi verjamejo trenutno, spremenili ali pa mogoče tudi potrdili. Kaj ti? To vpliva na sposobnost inovacij, na sposobnost gospodarstva in tako dalje. Ja, bom, bom takoj končal. Torej, pravzaprav gre tu za načeljna vprašanja. E, sposobnost do inovacij, to je seveda povezano tudi s količinami CO2, ampak povezano je tudi s tem, kako nam bo uspelo, da se prilagodimo podnebnim spremembam, kar je in bo tudi ostalo v prihodnje. Dziękuję, panie... Hvala, gospod predsedujoči, gospa ministrica. Hotel bi vprašati naslednje. Torej, mi že dolgo delamo v odboru ITRE na tem, kako naj bi izgledal prihodni eh, okvirni program oziroma program za eh, financiranje eh, znanosti in izobraževanja. Kratko vprašanje, vi ste o tem eh, malo govorili, a potem bi še nekaj vprašati. Torej, ta okvirni program na področju inovacij finančne poenostavitve, zagotovo obstajajo še druge možnosti. Drugič, sinergija strukturnih skladov z prihodnim okvirnim programom. In tretje vprašanje, ali drži, da strateško nameravate v Evropski uniji uh, ustvariti neko znanstveno institucijo, ker bi Evropska unija imela vodilno vlogo na tem področju in kako naj bi to izgledalo. Gospa Kabaljo. Like to... Hvala. Rada bi pozdravila ministrico in se zahvalila za podrobno predstavitev programa predsedstva na, na področju raziskav in inovacij. Imam komentar in vprašanje. Najprej glede poenostavitve. Vesela sem, da je poenostavitev na vašem dnevnem redu. Bila sem poročevalka za poenostavitev in parlament je bilo zelo, to zelo dobro sprejeto. Mi v parlamentu natančno spremljamo izvajanje teh ukrepov. Kaj ti mislim, da potrebuje tukaj komisija politično podporo, da bo lahko izvajala ukrepe za ponastavitev? Ni enostavno izvajati ponastavitve. Od 71 priporočil iz poročila je komisija že izvedla tri, približno 40 jih je tudi v poročilu gospoda Odija glede vmesnega pregleda sedmega okvirnega programa, glede ostalih pa upamo, da se bodo začeli izvajati, ko se bo pričel nov program. Nekateri namreč pomenijo, da bo potrebno spremeniti finančna, ur, finančna pravila, zato da tudi upam, da boste vi temu sledili. Neformalna skupina sveta za ponastavitev tudi temu sledi, to je pomembno, eh, pa tudi mi na naši strani moramo slediti poenostavitvi. Vprašanje pa se nanaša na proračun. V parlamentu bomo glasovali o predlogu, da bi podvojili sredstva za prihodne obdobje za raziskave in, in inovacije. 100 milijard evrov, eh, sedmi program je 50 milijard, imamo potem predlog komisije eh, iz 29.6. v Evropskem proračunu, ki predlaga 80 milijard. Sedaj vemo, da se nekatere države prizadevajo za povečanje, druge pa nasplošno niso tako zadovoljne s tem, ker želijo zmirnejši evropski proračun. Tako da vas sprašujem, kako vi vidite ta, vidite ta pogajanja, kako vi vidite tudi sinergije, do katerih bi lahko prišlo strukturnimi skladi. Tudi sami strukturni skladi imajo sedaj okoli 60 milijard za raziskave in inovacije. Zelo malo pa se tega izvršuje, dosti manj kot pri okvirnem programu. Zato se sprašujem, kako bi povečali te sinergije za prihodnje programsko obdobje, tako da bi nadgradili te kapacitete pred samim programom, okvirnim programom, pa tudi potem kasneje, da bi pomagali pri izvajanju uh, in uvedbi tega na trg. Ali imate kakšne načrte, kako bi izboljšali sinergije med obema skladoma? Hvala. Danke sehr. Ich muss leider. Na žalost moram opozoriti na to, da moramo omejiti vprašanja na minuto do dve, ker drugač ne bo več časa za odgovore. Gospod Audi. Merci, monsieur le... Hvala. Gospa ministrica, hvala lepa za vaš obisk. Tri vprašanja. Glede sedmeročnega oziroma omestnega pregleda okvirnega programa. Ostalo je še približno 30 milijard evrov. Evropski parlament je naslovil na komisiji svoje občutke glede tega, ali bo ta predlog, kot ga je sedaj lasirala komisija 1. julija, ali je ta takšen, da se vam zdi, da bo ustrezal interesom, ki smo jih izrazili. Drugo vprašanje, ki se pridružuje pomislekom glede pogajanj, glede bodoče finančne perspektive. Naša ideja je, da bi se pogajali z državami članicami na nekem enaki ravni. Ali glede teh pogajanj, oziroma kakšno je vaše mnenje glede teh pogajanj, ali bomo lahko eh, raziskave obravnavali na evropski ravni, pa še zadnje vprašanje glede Euratoma. Tukaj imamo tudi dosed, da bi podaljšali okvirni program Euratoma za enake, enakih rokih kot okvirni program, se pravi eh, pet let in sedem. In zanima me, ali tudi vi podpirate to, uh, kakšno stališče sveta glede tega. Fokularska Bobinska. Gospa Kolarska Bobinska. Ja, te srdečne, ne vidim, panjo. Ne. Tudi jaz bi hotela prisrčno pozdraviti gospod ministrico tukaj v Evropskem parlamentu. Mogoče ne veste, uh, da je gospa ministrica tudi avtorica najboljše reforme trenutne poljske vlade, eh, reforme eh, tudi v rudnikih. Torej, eh, ona je uspela tu udejaniti reformo, ampak to samo ob strani. Dosti krat pride do sporov, v vprašanju eh, prihodnega okvirnega programa. Eh, načelo odličnosti je najpomembnejše načelo in to je ključen element. Odličnost, če je to tako, kaj se bo s tem zgodilo? To je pomembno tudi glede na konkurenčno sposobnost, eh, sposobnost do investicij, inovacij, znanost in tako dalje. Kaj bi bilo potrebno narediti, da bi nove države članice, ki trenutno eh, sredstev še ne koristijo iz Evropske unije za znanost, kako bi jih lahko vključili? kako bi jim lahko pokazali, da ta možnost obstaja. Samo odličnost kot načelo se bojim, da bo na ta način eh, razlika samo eh, še večja. Gospod Cizl. Hvala lepa. Eh, gospa ministrica Kodrička, imam tri vprašanja. Prvo se pravzaprav navezuje na zadnje vprašanje. Omenili ste, da si boste prizadevali za, omenili ste, da si boste prizadevali za enake možnosti za vse, kajti določene regije v Evropi zelo zaostajajo. Eh, dejali ste, da, so zato, da zato potrebujemo verodostojna merila in da boste temu posvetili eh, dobršno mero pozornosti v času vašega predsedovanja. Eh, pojasnili ste, da moramo izkoristiti znanstveni in inovativni potencial v državah članicah in to je tisto novo, kar po mojem mnenju vi uvajate s tem predsedovanjem, da želite, da se oceni tudi potencial, ne le obstoječe stanje znanstvene odličnosti v posameznih državah članicah. Zanima me, ali je moje razumevanje pravo in če lahko še kaj več o tem poveste. Eh, druga stvar, eh, govorili ste o povezavi raziskovalnega programa z kohezijskimi skladi. Mene pa zanima, če lahko kaj več poveste tudi o povezavi raziskovalnega programa z Evropskim eh, tehnološkim inštitutom, torej EIT, in z CIP, se pravi programom za konkurenčnost in inovativnost in kje tu vidite sinergijo. In tretje vprašanje, začeli ste s tem, da na Poljskem zelo veliko pozornosti posvečate mladim. To nasplošno slišimo v Evropi, ampak vendarle vidimo, da je čedalje več mladih brezposelnih in da um, čedalje težje stopajo optimistično v prihodnost. Zanima me, kakšne so konkretne izkušnje na polskem s tem in kaj bi priporočili v Evropi, katere ukrepe, da bi imeli mladi več perspektive, več priložnosti. Frau Hübner. Spah Hübner. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa ministrica, zelo vesela sem, da ste med nami. Razvoj, raziskave in inovacije, to je trenutno edina pot, ki lahko pelje v Evropo k gospodarskemu porastu. Znanstvene inštitucije delajo na inovacijah za industrijo in gospodarstvo. Zdaj bi pa hotela vedeti, kako zgleda trenutno obstajajo vedno stroži predpisi eh, pri udejanjanju. Eh, pogosto se pokaže samo, da se industrija seli iz Evrope eh, kot rezultat tega. Razi, potrebno bi bilo mogoče eh, sofinancirati raziskovanje tudi eh, z, eh, iz industrije. Torej, moje vprašanje pa se glasi, eh, vse skupaj je precej drago. Torej, eh, raziskave, tu moramo paziti, da eh, ne bomo imeli za posledico samo zapiranje podjetij, temveč da bo Evropa od tega imela nekaj. Najlepša hvala. Gospa Toja, eh, čestitam k temu, kar ste nam povedali. Nekaj kratkih vprašanj prvo zadeva možnost, da eh, okrepimo skupno načrtovanje. Bil je govor o evropizaciji ra, eh, raziskav. To bi bilo že dobro. Dobro bi bilo, če bi lahko skupno projektirali. Naprimer, Alzheimer's pilotni projekt. Eh, težko je države članice prepričati o tem, da tu dejansko sodelujejo. Jaz mislim, da um, tu nimamo še kritične mase, ki pa bi jo potrebovali, ampak to je bil samo en primer. Jaz mislim na povečanje kvote, ki bi jo dala Evropa na voljo. Potem vprašanje socialnih inovacij. Tu obstaja ta nova perspektiva v Uniji, ki predvideva socialne inovacije. Razmišljanja komisije so še mal konfuzna, to se pravi, to je lahko vse ali pa nič. Za komisijo, kako pa vi na to gledate, kaj se lahko tu naredi, kakšne ukrepe si lahko tu predstavljate. In kakšne socialne inovacije bi bile zanimive tudi za raziskovalno dejavnost, za upravljanje, za odnos do zaposlenih, potem pa vprašanje sinergije virov. Obstajajo številne postavke v proračunu, strukturni skladi, kohezijski sklad, a bi, po mojem, lahko to bolje usklajevali tako, da bi države dobile dostop do vsakega sklada. E, jaz mislim, da tu potrebuješ referenčni okvir, tudi strukturni sklad bi se lahko izkoristil za več inovacij. To bi lahko bolj učinkovito koristili evropska sredstva. Kolega Tojerer, hvala lepa. Gospa, gospod eh, predsednik, gospa ministrica, kolegice in kolegi. Moje vprašanje se nanaša na oceno šestega okvirnega raziskovalnega programa na mestno poročilo sedmega okvirnega programa. No. Okay. Um, okay. Eh, Im sexten Rahmen V šestem okvirnem programu smo imeli ugotovitev, da poleg zahtev univerz in raziskovalnih inštitutov pri udeleženih podjetjih okoli 20 odstotkov sredstev odvalena mala in srednja podjetja. Cilj Evropskega parlamenta je bil omogočiti boljši dostop malih in srednjih podjetij tudi na področju spodbujanja raziskav. Seveda, kar se zadeva strukturo in regionalne sklade, obstaja manjša možnost dostopa. Tudi sam sem bil poročevalec v senci pri temi sinergiji med spodbujanjem raziskav in skladov. Vprašanje je, ali boste dali težišče malim in srednjim podjetjem pri oblikovanju bodoče politike. Hvala lepa in s tem predajam besedo gospe ministrici. Imamo še 15 minut, bilo je zelo veliko različnih in težkih vprašanj. Upam, da boste lahko vse povzeli in poskušali odgovoriti. Um, bardzo srdečne dziękuję za predstavljanje. Hvala lepa za vse vprašanja in komentarje. Vsi dokazujejo to, da je pred nami veliko različnih izzivov. Najprej bi omenila dve vprašanji, ki sta bili postavljeni. In sicer gospa Karvalo in gospod Mar Marčinkevič sta to vprašala, kaj ti te vprašanje se nekako prekrivata. Pri obojem je šlo ne, po eni strani za politiko poenostavitev in eh, pri obeh ste tudi govorili o potrebi, da bi iskali neke nove finančne priložnosti. Ko govorimo o poenostavitvi, takrat drži, da smo res zelo veseli, da smo dobili to poročilo gospe Kavaljo o ponastavitvi zlasti teh 71 priporočil. Zelo smo hvaležni za nje, to so povina priporočila. Vemo, da to ni enostavno izvajati. Ampak ena od temeljnih ovir na poti k temu, da dosežemo odličnost je zagotovitev finančne pomoči in najpomembnejša stvar je so zlasti preveč komplicirana pravila in zakonodaja. Zato mora biti naša prioriteta, da ta pravila porostavimo, tako da bo celotna stvar bolj prijazna do uporabnikov, da se finančna vprašanja porostavimo. Skupina, ki deluje kot del našega predsedstva, se tudi ukvarja s finančnimi vprašanji in uvirami. Ta skupina je tudi našla določene koncepte. Med temi koncepti je tudi nova metoda za izračun, ki upošteva tako mene pavšalne zneske iz, in izračune, tako da najbolj nadarneni raziskovalci in znanstveniki že lahko delajo na tem. Tako smo jim omogočili, da lahko bolje skoristijo sklade in sredstva. V našem predsedstvu se bomo osredotočili na to, da se bomo znebili formalnih in pravnih ovir. Z tega vedika opazujemo tudi poskus, da bi uskladili postopke, ki veljajo v okvirnem programu, ampak hkrati pa gre tudi tukaj za uskladitev med okvirnim programom in izdatki za izob, eh, izobraževanje in inovacije strukturnih skladov. Se pravi, imamo nek poskus, kako bi to oboje uskladili. In tukaj se bi rada obrnila na eno drugo vprašanje, ki je tudi bilo postavljeno. Kaj ti sedaj lahko dobimo vtis in tudi vemo, da ne bomo mogli zagotoviti posod enotnega postopka. Če pa nam uspe razviti tesne, tesna in povezana pravila, naprimer pravila za evalvacijo projektov itd., potem bi to že bil velik uspeh za Evropsko unijo. Sklade, ki so namenjeni za raziskave in inovacije, pa bi tudi lahko bolje uporabili. Te sklade financira iz strukturnih skladov, pa tudi iz okvirnih skladov. Poleg tega pa so tukaj še sredstva iz držav članic, torej nacionalna sredstva. Pomembno je, da države članice še naprej izvaja strukturne reforme, tako da bi ti postopki bili še nadaljne usklajeni in da bi novi postopki v okvirnem programu tudi bili na voljo. Da bi tudi ti bolje se uporabljali. Tukaj bo tudi država članica odigrala pomembno vlogo. Seveda obstajajo inštrumenti, ki že po sami naravi vključujejo financiranje projektov, tako iz okvirnega programa, kot tudi ostalih virov za financiranje, ker bi uporabili nacionalne vire. In tukaj bi rada se nas eh, navezala na vprašanje, ki ga je postavila gospa Toja. Šlo je za vprašanje povezano z načrtovanjem financiranjem raziskav na pobudo držav članic in komisije. Gre za to, da govorimo o vprašanju, ki bo še predmet razprav. S pevnostjo bo to vprašanje. O tem vprašanju bomo zelo podrobno razpravljali na sestanku sveta ministrov, naprimer septembra. To je formalni svet, ki bo v Bruslju in eh, tam bomo imeli razpravo na to temo. Pripričani smo, da moramo najti takšne inštrumente, ki po eni strani omogočajo, To, da bi bolje izkoristili skupno programiranje, na drugi strani pa bomo lahko, se bomo lahko tudi odzvali na globalne izzive, ki jih je omenjala gospa Toja. Ta pobuda od spodaj na vzgor se lahko izvaja na področjih, ki ustrezajo in kjer upoštevamo globalne izzive. Pripričana sem, da to tudi zanima država članice, da so tudi že one dobile določene izkušnje tekom skupnega programiranja in da bodo lahko tudi poiskale druge finančne ureditve, ko gre za financiranje takšnih programov. Komisija bo predstavila določene koncepte in znotraj teh konceptov je komisija prepoznala globalne izzive. Za svet ko gre za evalvacijo, prve partnerske pobude glede aktivnega in zdravega staranja, bo ta evalvacija v bistvu smernica za to, kaj storiti naprej. Ali naj razvijamo tiste programe, ki so definirani strani komisije eh, ali znotraj inštrumenta za inovativno partnerstvo, naprimer eh, politike za Rome, oziroma se opravičujem, politiko za surovine, v tej fazi ko gre za načrtovanje programa za aktivno staranje, bo zelo težko ugotoviti, kakšno bo dokončna odločitev sveta. Polsko predsedstvo bo poskušalo zagotoviti nek konsens na tem področju in mi bomo storili kar največ, da bi zagotovili postopke, ki so potrebni za to, tako da bomo lahko združili in uskladili evropske nacionalne vire. Veliko zanimivih vprašanj je bilo glede inovativne politike, naprimer inovativno gospodarstvo. Profesor Gerek je predlagal, da bi spostavili evropski panel, ki bi se ukvarjal z analiziranjem oziroma analiziranjem vsega tistega, kar je povezano s podnebnimi spremembami. To je eno zmed teh podjetij, ki bi jih lahko upoštevali, naprimer, preko skupnega programiranja ali z drugimi aktivnostmi, ki so povezane z izoblikovanjem novih energetskih politik. Preko inovativnih partnerstv, naprimer. Mislim, da bi to vprašanje morali obravnavati. nekateri znanstveni rezultati so daleč od tega, da bi bili odlični. In takšni rezultati lahko povzročajo težave, ko pride do samega razvoja. Naš glavni cilj je, da zagotovimo usklajen gospodarski razvoj, tako da bomo lahko išli iz krize. Gospod Marčinkevič je. Yeah tudi vprašali nekaj z tem, o poenostavitvi sem že govorila in govorila sem tudi že o sinergijah med kohezijskim skladom in horizontalnimi programi. Bistvenega pomena pa je, da bi tukaj še nekaj dodala. In sicer. Za nas, ko gre za evropsko raziskovalno infrastrukturo in razvoj lete, je to bistvenega pomena. Kaj ti, naprimer, imeli bomo prvo medministrsko konferenco, ki bo sledila neformalnemu svetu in na tem svetu bomo poskušali določiti največje šibkosti, hkrati pa tudi poiskati prednosti ki izhaja iz tega sistema, ki je deloval v eri. Gledati moramo ne le iz regionalne perspektive, ampak gre za to, da potrebujemo pametno razvojno politiko, ki bo poštevala tudi posamezne regije, njihove prednosti in posebne okoliščine, hkrati pa bo tudi poštevala infrastrukturo. Uh, ki je že na voljo in ki jo je potrebno potem tudi v približni prihodnosti zgraditi. Zato bi te aktivnosti morali skladiti tako na evropski ravni, kot na ravni držav članic, pa tudi regionalni ravni. To je pomembno. Tako da ne bomo ponavljali določenih aktivnosti ali pa gradili infrastrukture, ki že obstaja, da ne bo prišlo do prikrivanj. Potem pa je tukaj še drugo vprašanje in sicer to, da bi omogočili uh, znanstvenikom, zlasti mladim znanstvenikom, da sodelujejo v vseh teh aktivnostih iz vseh držav članic. Vem, da moram sedaj skleniti. Mi že imamo določene izkušnje glede srednje raziskovalne infrastrukture, vedno moramo zgraditi večjo, veliko obsežno eh, to infrastrukturo. Gospa Jordan Ciza je potem vprašala glede tega, kako bomo ocenili raziskovalni potencial, kaj bomo storili glede brezposelnosti med mladimi v Evropi. Zato imamo različne ukrepe, torej za raziskovalni potencial, ti ukrepe pa sveda niso popolni. Upamo, da bo komisija razvila nove, nova merila za vključevanje tega, tudi na ravni inovacij in potem bomo lahko nadaljne določili, kje je dejansko ta učinkovitost, kje je ta učinkovitost javnih in nacionalnih virov. In to je tisto, kar zagotavlja dodano vrednost pri EU. Eno od prioritet je, Da, bi. Raziskave bolje povezali s končnimi produkti in storitvami in da je potem to laže predstavili trgu. Gre za to, da moramo lansirati te raziskave in zmeriti potencijal le teh. Naprimer, tudi ko gre za temeljne raziskave, tudi tam bi morali imeti drugačne metode. Pa še glede brezposelnosti. Mislim, da je to eden izmed največjih izzivov, ki je pred nami. Ampak eh, tukaj pa vam lahko ponudim tudi nekaj osebnih izkušenj iz Polske. Pri nas smo izkoristili strukturne sklade, da smo podprli tiste, ki so želeli študirati. Podprli smo mlade, ki so želeli študirati, naprimer, egzaktne eh, študije, torej tehnične študije, kjer je bilo možno spostaviti nova delovna mesta. Imeli smo določene univerze, eh, programe, ki so bili zanimivi, ampak veliko krat to zgolj oteži življenje potencijalnim iskalcem dela. Vidimo, naprimer, da je vedno manj učencev v šolah, tako da je zato to pomeni tudi manj dela za učitelje. Poljska je tako investirala ta strukturna sredstva v to, da je podprla in organizirala študij zlasti na področju torej, teh egzatnih znanosti, tako da so diplomanti potem lahko dobili delovno mesta. Gre za to, da torej povežemo in mlade z evropskim raziskovalnim prostorom. potrebovali bomo novo tehnologijo, novo strokovno znanje in tisti, ki diplomirajo iz takšnih študij. Hkrati pa smo tudi analizirali potrebe na trgu, torej kaj rabi trg, trg dela. Podjetniki, oni veliko krat pravijo, da eh, si ne želijo vedno več učiteljev, da jih imajo dovolj. Sedaj je veliko poprašovanje po inženirjih uh, in tako naprej. Pa še na vprašanje, ki ga postavi gospod Tajre, bi odgovorila in sicer. MSP. -ji. Mogoče na začetku nisem temu namenil dovolj pozornosti, ampak to je dejansko največja prioriteta polskega predsedstva. ne gre samo za udeležbo manjših raziskovalnih enot, ampak tudi mikropodjetij, eh, nekih na novo stvorenih podjetij, študentov, diplomantov. Udeležba MSP-jev pomeni v bistvu nek način ali, po, ali pot, ki nam bo to omogočilo, če bomo imeli prave inštrumente, seveda. To nam bo torej omogočalo da bomo lahko zagnali gospodarstvo in tudi inovacije v EU. Gledam gospoda predsednika, ki je že zelo nevoren, nervozen, ker predolgo govorim. Tako da, če mi ni uspelo uh, odgovoriti na vsa vprašanja, sem vam na voljo in bom lahko še kasneje kaj odpovedala. Nisem sedaj eh, odgovorila na vprašanje gospe Kolarske Bobinske, pa bom to zelo na kratko. Seveda, veliko idej imamo, kako bi rešili vprašanje premalega zastopanja nekaterih držav, ker imamo to merilo odličnosti, ki je zelo pomembno, ampak upamo, da bomo na neformalnem svetu dobili nekaj predstavitve sklepov, Eh, iz analize strani komisije, kjer bomo videli, kako, bil, kako so bila porabena sredstva za te raziskave. In na podlagi takšnih sklepov bi potem lahko zgradili nove ideje in koncepte, ki bi temeljili na zanesljivi analizi in informacije. Hvala lepa. Hvala, da ste me povabili in moram vam povedati, da za me je dejansko to korak eh, nazaj, kajti prijeti sem bila na drugi strani te mize, bila sem članica parlamenta in sem zelo vesela, da sem se lahko sestala z vami in da vam govorim sedaj z druge strani mize. Gospod ministrica, najlepša hvala, tudi za nas je bilo to eh, resnično čudovito doživetje. Zahvaljujemo se za vse informacije, za odgovore, ampak prav gotovo se bomo še srečali v naslednjega pol leta. Danes imamo res eh, veliko govornikov, se upravičujem, eh, zmanjkuje nam časa. Želim vam veliko uspeha v naslednje pol leta. Of course, of course. Pol okay? Anna, we need no, some time. Oh, we are ja, technic. Sometimes it's complicated. Meine Damen, meine Herren. Gospe, gospodje, dragi kolegice, dragi kolegi, če dovolite, bi začel z nekaj ovodnimi opombami, medtem ko pripravljamo tehniko. Ali popravljamo tehniko, zaganjamo tehniko, kakorkoli že. Upam, da bodo zadeve kmalo delovale. Danes in jutri imamo zelo veliko sogovornikov, zato moramo paziti na čas, tako da bomo lahko vse speljali. Me pa še posebej veseli, da je z nami izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo, gospod Tanaka, da je prišel k nam še pred počitnicami. Prav prisrčno se zahvaljujem v imenu našega odbora. Vsi vemo, da imate veliko dela v teh dneh, da morate odgovarjati na mnogo vprašanja, da morate dati mnogo uh, informacij, ampak veste tudi, da trenutno poteka v Evropi tudi eh, razprava o prihodnosti eh, oskrbe z energijo, kakšna je kakšen je položaj, kako ga ocenjujemo, kakšen je položaj po katastrofi na Japonskem. Veliko tem in pogosto imamo občutek, da je to nekaj, kar se nas je dotaknilo uh, Ampak ni dovolj, da se nas nekaj dotakne, dobro je imeti tudi nekaj konkretnih informacij. Zato se prisrčno zahvaljujem, da ste danes z nami in nam lahko mogoče pomagate pri pridobivanju dodatnih informacij, ki jih bomo lahko vključili v na proces našega odločanja. Hvala lepa, prisrčno pozdravljeni in brez nadaljnega uvoda vam predajem besedo. Izvolite. Hvala lepa. Z veseljem sem prišel nazaj v vaš odbor, tako da vam predstavim analizizo Mednarodne agencije za energijo. Poznate našo misijo. Naša organizacija ima sedež v Parizu in tukaj je tudi energetski varnostni forum. Naša osnovna misija je rešiti problematiko gospodarstva, ki temelji na energijo bencinom. Odločili smo se, da bomo sprejeli določene ukrepe za države, ki imajo težave zaradi prekinjene oskrbe iz Libije. Veliko se ukvarjamo z strateškim sproščanjem eh, zalog. To je naše delo trenutno, ampak danes bomo govorili o vplivu Fukushime na dogajanje. Dejali ste, da je bila to velika katastrofa, ki močno vpliva na celotni energetski sektor, sploh na prihodnost jedrske energije. Kot Japonac zelo, zelo obžalujem, da je prišlo do te nesreče in kar je pripeljalo do destabilizacije. Hkrati pa se zahvaljujem in zelo cenim vso pomoč in podporo držav povsod po svetu po tem, ko nas je prizadel tsunami, ne samo potres in po jedrski katastrofi. Smo na poti obnove. Veliko gospodarske aktivnosti se vrača Osebno sem prepričan, da se bo Japonska vrnila po tej veliki katastrofi. V naši agenciji pa vendarle upravljamo analizo izgradnje scenarija, kot temu pravimo. To je zelo pomembna misija, poleg eh, ukvarjanja z zalogami. Kajti Zelo težko je drugače oceniti, koliko energije potrebujemo, koliko nafte potrebujemo. To pa potrebujemo zato, da lahko podajamo priporočila našim državam članicam, kot tudi nečlanicam, ki so velike pravnice energije. Vsako leto imamo um, poročilo o perspektivi, energetski perspektivi. Letos prihaja novembra. Zapišemo pomembne teme In to bo tudi pomembna tema letos. Poskušam vam podati nek predogled tega, kar bo zapisano v tem poročilu o jedrski energiji. Če si pogledamo, kakšna je trenutna situacija. V tem trenutku ne vemo, kakšen je resnični razlog za katastrofo v Fukushimi, tako da bo treba počakati na konkretno analizo japonskih oblasti kot eh, tudi drugih strokovnjakov, ki bodo ugotovili, kaj je šlo na robe. Treba je opraviti analizo odveganja, eh, treba je pogledati, ali so bile eh, arhitekturne motnje, tehnične motnje. Veliko zadev je tukaj, ki jih bo treba upoštevati, tako da bo treba počakati na končne rezultate. Sure that, uh, will, uh, po stabilizaciji bomo potem potegnili ustrezne zaključke iz eh, tega, kar se je zgodilo in povečali naše znanje o jedrski energiji. Jedrska energija je bil pomemben del portfo, portfelja energije za prihodnje. Ampak zdaj, po tej katastrofi, so se mnogi države v Evropi, kot tudi drugot po svetu, odločile za ponovno ni premislek glede nadaljne uporabe jedrske energije. Tako da so prejšnje projekcije, prejšnji scenariji IEA bili nekoliko preveč optimistični. Zdaj bo treba revidirati in prilagoditi naše scenarije ob upoštevanju te nesreče. Seveda bo izgradnja novih jedrskih zmogljivosti počasnejša in starejše jedrske elektrarne se bodo verjetno prej zapirale na mnogih mestih. analiz situacije v Nemčiji in v drugih eh, državah bo treba narediti v Švici, Italiji in drugih evropskih eh, državah. Prav tako poteka pomislek, eh, hkrati pa ugotavljamo še vedno močno zavezo v posameznih državah, Franciji, Finjski, Švedski, skratka delo evropskih držav članic pa tudi Indija, Kitajska, hitro razloča gospodarstva, pa tudi Rusija. Vse te države mm, se še kar držijo uporabe jedrske energije. Tako da so pogledi na uporabo jedrske energije deljeni. Trenutno še ne moramo narediti mm, scenarijev, lahko upoštevamo samo predvidevanja. Trenutno menimo, da se bo ta trend nadaljeval. Prihodne jedrske elektrarne se ne bodo več tako hitro gradile. Relativno šipljiv bomo videli v državah, ki se hitro razvijajo. Takšno je naše mnenje trenutno. Treba pogledati, kaj ta scenarij pomeni v povezavi z globalnimi energetskimi trendi, eh, v povezavi z stroški energije, kot tudi varnosti oskrbe in zanesljivosti oskrbe ter eh, raznolikosti energetskega miksa. Tukaj je treba upoštevati tudi prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam. Ta svetovni energetski pregled za letošnje leto, pa tudi za naslednje leto, se bo bolj natančno ukvarjal z državnimi nacionalnimi perspektivami za jedrski scenarij. In če se izhajamo, kot rečeno, če se, če se bodo države odločile za zmanjšanje jedrskih zmogljivosti, in zaprli tudi nekaj obstoječih eh, objektov, se bo eh, razpolovila dodatna kapaciteta tega, kar smo pričakovali v scenariju novih politik. Eh, scenarij novih politik je scenarij, ki upošteva nekaj manj kot dogovori skupnega Hagna. To se pravi, mi govorimo o 54 eh, ppm, gre za nekaj manj kot eh, povečanje temperature za 2 odstotka. V scenariju novega politika prihajamo 260 gigavatov dodatne, dodatnih eh, kapacit, ki bodo potrebne ali se bodo zgradile. to vključi tudi nadomeščanje starih eh, elektrarn. V tem zniženem jedrskem eh, scenariju pa se to znižuje z 360 na 180 GW pri tem nižjem jedrskem scenariju. Svetlo oranžno kaže, kaj se bo zgodilo. Tukaj imamo do leta 2035 eh, delež inštaliranih eh, zmogljivosti. 14 odstotkov bomo šli na 10 odstotkov pri deležu jedrske energije v trenutnem energetskem miksu. Kaj to pravzaprav pomeni za eh, trgovanje, za ceno in trgovanje? izpuste CO2. Tukaj eh, vidimo vpliv in delež drugih gorjev. Domnevamo, da bo zmanjšana proizvodna elektrike nadomeščena tretjino z premogom, tretjina z plinom, tretjina pa z obnovljivimi viri energije pri razlikah v ceni se lahko to tudi spreminja, ampak eh, domnevamo, da bo vsak od, od teh treh gojiv predstavljal tretjinski delež eh, za pokrivanje izgube zaradi zmanjšanja proizvodne jedrske energije. 130 eh, metričnih ton, več bomo po milijon ton, bomo potrebovali premoga. To je na ravni avstralske pro, proizvodne pare iz premoga. To je do leta 2035. Pri plinu 80 milijard kubičnih metrov plina več, kar ustreza trenutni plinski proizvodni Katarja. To se pravi, da rabimo še eno katarsko proizvodno do leta 2035. Pri obnovljivih virih potrebujemo 460 teravatnih ur dodatnih kapacitet v leto 2035. To se pravi petkrat eh, toliko, kot proizvede iz obnovljivih virov trenutno Nemčija. Pet Nemčij rabimo pri obnovljivih virih za leto 2035. To je vpliv scenarija, ki sem vam ga poskušal razložiti. To je ta eh, nizkojedrski scenarij, ki upošteva zmanjšanje jedrskih kapacitet. To pomeni tudi deloma više cene za plin, više cene premoga in tudi za obnovljive vire. Obnovljive viri so tako ali tako že nasplošno dragi in to se odraža tudi na cenah elektrike, ki bodo bistveno više. To je naš izračun izpustov CO2. Svetlo modri stolpci kažejo scenarijo novih politik. Ta scenarij predvideva stabilizacijo stanja, ne pa pravzaprav pretirano znižanje, kot je pri scenariju dveh stopinj celizija znižanja temperature. zaradi uporabe premoga in plina bo 30 odstotkov ali nič cela 5 gigaton več eh, emisij CO2. To je 30 odstotkov več emisij, ki jih bo energetika eh, proizvedla do leta 2035 torej med 20 eh, do 2035 bo prišlo do bistvenega povečanja, kar zadeva emisije CO2. To pomeni, pa v manj kot 2015, eh, ko smo si zastavili nove cilje in teh ciljev na ta način ne bo mogoče doseči oziroma bo to izjevno oteženo. 2035 je eh, upošteva tudi druge tehnologije, kot je CCS, ki tukaj postaja izjemnega pomena, kajti domnevamo, da bomo leta 2050, ne 2035, dobili 50-odstotno zmanjšanje emisij, zato bi potrebovali 50 odstotkov pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije, ostalo pa bi mora biti jedrska energija in eh, potem moramo imeti še CCS. Če bo jedrska energija padla, potem se bo CCS eh, tudi poslabšal. Kako torej zastaviti davke na emisije CO2, to bo pomeno vprašanje za prihodnost, tudi kar zadeva emisije zaradi plina. To je naša trenutna analiza stanja v Nemčiji. Nemčija je sprejela zelo ambiciozno odločitev glede izhoda iz jedrske energije do 2022. Če se bo to res zgodilo, potem bo prvo, kar se bo zgodilo, da se bo zmanjšala poraba za 10 odstotkov eh, z ukrepi energetske učinkovitosti ob ohranjanju gospodarske eh, rasti in zmanjšanju je zmanjševanje eh, porabe energije že ambiciozen cilj. Če pa poleg tega še eh, izločimo jedrsko energijo in to nadomestimo za 35 odstotnim deležem obnovljivih virov energije, potem je to resnično zelo ambiciozni cilj. Tudi kar zadeva zmanjšanje emisij, Nemčija namerava drastično zmanjšati porabo uh, premoga in povečati plin, ki je z zeleno tukaj, eh, ki je tukaj označen za modro barvo. Tukaj bo pošlo do bistvenega zvišanja. Na vsak način. Na to postavlja vprašanje glede zanesljive skrbe za energijo, ne samo v Nemčiji, ampak eh, v celotni Evropi. Kaj ti? Vemo, da je evropska mreža zelo uh, Eh, medsebojno povezana. In to je močen argument eh, za evropsko energetsko politiko pri uporabi več eh, obnovljivih virov energije. Je skupni energetski trg v Evropski uniji ena najboljših politik za krepitev to vrstne strategije. Pa odločitev ene same države, takšna pomembna odločitev ene države članice, vpliva preko omrežja tudi na druge države. Zato je treba upoštevati suvereno odločitev Nemčije, hkrati pa je treba vso zadevo ustrezno koordinirati na evropski ravni, kar zahteva dobro komunikacijo. Naslednja točka. Tukaj vidimo izgradnjo jedrskih eh, zmogljivosti v scenariju nove politike. To je nova politika, ta scenarij. Od zdaj do leta 2020, po večina projektov izgradnje elektrarn eh, načrtovana na kitajskem in eh, državim, ki niso članice OECD-ja. Potem pa se bo po letu 2020 modri del, torej OECD, bistveno povečal, zaradi tega, ker bo treba zamenjati uh, postarane elektrarne v državah OECD. In zato je treba hudo vlagati v OECD-o. V našem drugem scenariju z nizko deležbo jedrske energije se to razpolovi, kar je velik premik v izgradno jedrskih kapacitet zunaj držav, ki so članice OECD. Z pomembnim plivo, da um, se pojavljajo vprašanja širjenja, ne širjenja jedrskega orožja, varnosti in tako naprej. To bo treba reševati med državami OECD in tistimi, ki niso članice OECD, drugače ne bomo mogli zagotoviti varnosti. In tukaj imamo še grafiko, ki jo uporabljamo za prikaz eh, izzivov z trajnostnim razvojem. Scenarij 54 eh, je zvona rdeča črta, torej rdeča črta kaže, kaj se trenutno dogaja, zelena je 54, to je čisto spodaj. Scenarij 54, torej 450, pomeni Eh, povečanje temperature za manj kot dve odstotke do leta 2050. Tukaj imamo še modro linijo. To je scenarij novih politik. Rdeča pika kaže, eh, kakšno je stanje pri scenariju z nizko deležbo jedrske energije, nekoliko više emisije CO2 kot pri novih politikah. Imamo pa še en scenarij. To je scenarij zlate dobe plina. Tako se imenuje zaradi dobave plina, zaradi veliko plina iz eh, skrilavca, cenejšega pridobivanja. Eh, te vire bi lahko bistveno bolje izkoristili, kot eh, smo mislili prej. Če se bo zgodil ta scenarij visoke porabe plina, kaj bo to pomenilo? Žal. Eh, plin še vedno povzroča izpuste CO2. Nekoliko manj kot eh, pri scenariju novih politik, ampak bistveno daleč od scenarija 450. Da bi dosegli scenarij 450, eh, potrebujemo ne samo to investicije v očinkovitost obnovljive energije, biogoriva, CCS, če jedrske energije ne bo toliko na voljo. Še vedno ne bo ne mogoče doseči teh ciljev, vendar pa bo v praksi to izjemno težko. Tukaj smo postavili eh, vprašaj, praktično pa bo ne mogoče to doseči pri zmanjšanju deleža jedrske energije. Gospod eh, predsednik, ne bi se preveč podrobno spuščal v eh, zadeve, ampak naš scenarij kaže, da pri zanesljivi skrbi za energijo, moramo upoštevati vse vire energije in jih sešteti, kajti drugače ne moremo zagotoviti eh, varne skrbe za energijo. Jedrska energija je zelo pomemben del tudi z vidika varnosti hrane moramo upoštevati vse te zadeve, upoštevati moramo učinkovitost pri porabi, uporabo obnovljivih virov energije, biogoriv. Vse to bo treba upoštevati, ker drugače ne bomo mogli zagotoviti zanesljive skrbe za energijo. Also, another important uh, message here is that. In še pomembno sporočilo. Zanesljiva skrba za energijo ni nekaj, kar bi zagotavljala država, ampak mora zagotavljati regija. Evropski model je eden najboljših modelov v svetu, zato si želimo, da bo Evropa pri svojih odločitvah pokazala, da je mogoče zagotoviti ustrezno oskrbo z energijo, z dobrim sodelovanjem v skupnem omrežju, z uravnoteženo uporabo različnih virov energije, hkrati pa z enotnim mnenjem pri energetski politiki. To bo pravzaprav eno ključnih priporočil eh, naše agencije Evropi. Hvala lepa, gospod predsednik. E, Tanaka Acin. Gospod Tanaka, najlepša hvala za zelo jasno analizo, ki ste nam jo podali. Ne bomo več podali predolgih eh, uvodov, zato bomo kar začeli. Gospa Kavaljo bo začela. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, gospod Tanaka, hvala lepa za zelo jasno predstavitev. Imam vprašanje, ki se nanaša na tehnološki. No, Eh, načrt na osnovi vaših scenarijev. Omeni ste eno tehnologij, CCS, eh, eh, kot vas razumela, bo leta 2050 ta tehnologija dovolj zrela, tako da bodo države lahko CCS takrat že operativno uporabljali. Kaj pa druge tehnologije, če upoštevamo razvoj posameznih tehnologij? Želimo se namreč boriti proti podnebnim spremembah in če bomo to storili z scenarijem nizke jedrske energije, bomo potrebovali nove tehnologije, kajti drugače ne bomo mogli izpolniti ciljev, ki smo si jih zastavili. Lahko to pojasnite. Hvala lepa. Mogoče bi bilo dobro, da odgovorite takoj, ker bodo vprašanja verjetno različna. Hvala lepa. CCS eh, je ena ključnih tehnologij, po našem mnenju. Seveda pa eh, bo treba analizirati še več eh, pilotnih projektov, ki bodo pokazali, da CCS deluje in omogoča varno shranjevanje brez odtekanja. Torej, treba ugotoviti, pod kakšnimi pogoji je mogoče uvajati CCS visoke cene so tukaj potrebne 50 dolarjev na tono za uh, eh, CO2. Brez tako visoke cene tehnologija ne bo uporabljena. Tukaj je treba ložiti veliko prizadeven. Ampak, kot ste rekli, potrebujemo tudi druge tehnologije. Potrebujemo neko evolucijo. Uporaba obnovljivih virov energije je ena. Po drugi strani Imamo tukaj eh, sončno energijo, fotovoltaiko, potrebujemo nadaljne, raz, nadaljni razvoj pri teh tehnologijah, potrebujemo tudi druge tehnologije, kot naprimer geotermalno, še vedno pa je treba upoštevati inovativno uporabo obstoječih eh, tehnologij, naprimer geotermalne. Prav tako je potrebno upoštevati uporabo tehnologije. Tukaj je. Key to reduce CO2 emission from transportation sector. Gre za prevozna sredstva in uporabo eh, virov pri njih. Tukaj imamo tudi tehnologijo pametnih omrežij, zato da kompenziramo Eh, oscilacije na trgu in pri porabi. Treba je spostaviti velik trg, ki je medsebojno povezan v pametnem omrežju. To je zelo pomembno, tudi na področju upravljanja je to zahtevno vprašanje. Poleg tega pa se lahko ukvarjamo s hranjevanjem. Uporaba črpanja vodika je ena možnost. Druga možnost je shranjevanje v obliki vodika. No, tukaj imamo tudi super prevodnike, ki nam omogočajo shranjevanje električne energije. To lahko povežemo z pametnimi omrežji in tukaj dobimo veliko fleksibilnosti, to vnaša veliko fleksibilnosti in svobode v trg elektrike. Gospa Hasi. Mogoče vendarle dve, tri vprašanje hkrati. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Tanaka je proti koncu dejal, da je scenarij 450 ppm blizu oziroma da je skoraj nemogoče uresničiti. Zanimajo me vaše pogledi glede tega, kako, kaj lahko storimo, da bo zadeva izvedljiva. Hvala lepa. Um, zelo dobro vprašanje. Ne mislimo, da je to nemogoče, ampak je praktično nemogoče z vprašanjem na koncu. Tehnično je še vedno mogoče. Ampak tukaj je treba poštevati zelo različne stroške in v to bo treba veliko vlagati. Prav tako menimo. da morajo pogajalci na področju podnebnih sprememb narediti bistveno več. Kaj potrebujemo? Potrebujemo pristop od spodaj, ne od zgore na vzdolj. Treba je določiti cilje in se šteti te cilje eh, po posameznih državah, to je ena pot ampak zaradi situacije v, na kitajskem, zaradi ameriške politike, tak pristop od zgoraj na vzdolj ne bo najbolje deloval, vsaj ne v trenutnih razmerah. In če je tako, predlagamo drug pristop od spodaj na vzgor, kajti tehnologije, kot so termoelektrarne ali plinske elektrarne, če se bodo teh tehnologije ohranjene 30-40 let, moramo to upoštevati. Ne moramo spremenjati toka emisij CO2 razen, če bomo sprejeli konkretne ukrepe, naprimer pripravljenost eh, za CCS. kar je možno urodje za retro, retroaktivno delovanje, potem ko bo ta tehnologija na voljo. Takšna modrost bo potrebna, kajti drugače bomo imeli hude težave z doseganjem scenarija 450. Še nekaj sem želel omeniti. Koncept eh, sensljive skrbe z energijo. Kitajska resno misli pri uporabi več plina. Kajti Kitajska ve, da zaloge nafte niso ve, da je premog umazan. Zato morajo uporabljati več plina. Zato, da bi imeli okolju bolj prijazne tehnologije, hkrati pa zagotovili oskrbo z energijo. Zato Kitajska uvaja zelo stroge ukrepe energetske učinkovitosti, saj nafte, premoga in ostalih eh, fosilnih goriv ne more uporabljati tako kot doslej, ker bo to imelo dramatične posledice. Torej, za voljo njih samih, za voljo oskrbe z energijo na Kitajskem, mora Kitajska doma sprejeti celo vrsto ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti. To so ukrepi, ki se imenujejo namas, to je zelo pomembno. Če bomo to počeli v imenu zanesljive skrbe z energijo, bomo lahko dosegli tudi trajnostni razvoj. Tako bomo se lahko približali ciljem eh, scenarija 450 ppm. To je zdaj zelo pomembno. Gospod Correra de Campos. Obrigado, doutor Tanaka. Foi uma excelente lição e que, que nos eh, ajuda muito a pensar. Eh, tenho duas perguntas. To nam pomaga v našem razmišljanju. Dve vprašanje imam. Prvo se nanaša na, na vašo zadnjo preglednico. Tam ste ločili obdobje do leta 2020 in potem 2000, po 2020. In kaj smo videli? Rast uporabe jedrske energije pri Kitajski do 2020, potem pa upadec pri uporabi jedrske energije. Dejansko to, kar ste pravkar rekli, ki je bilo zelo zanimivo, pojasnjuje, zakaj bo prišlo do zmanjšanja uporabe jedrske energije. Moje vprašanje pa se nanaša na tiste države, ki niso članice OECD, da bo tudi tam prišlo do takšnega upada, kajti to, kar vidimo, je veliko povečanje, ki je predvideno za države OECD za jedrsko energijo. Če bi sledili logiki, ki ste jo vi uporabili za odgovor na zadnje vprašanje, pa se sprašujem, ali ni res, da države OECD, da bodo začele razmišljati tako kot Kitajska, torej, da bi morali spremeniti načine proizvodne energije ali da bi začeli uporabljati druge materijale za proizvodne energije. Se to sprašujem, če bi nadaljevali s to projekcijo po 2020, ali bo prišlo do prave katastrofe? Torej, prvo vprašanje, ali bodo države OECD spremenile svoj način razmišljanja podobno kot Kitajska. Drugo vprašanje pa se nanaša na vaše komentarje, ker ste obžalovali dejstvo, da bi jedrsko energijo morali že zdavno sposodobiti, zamenjati stare jedrske elektrarne. Vsi se tega zavedamo. Veliko držav je enostavno izgubilo uh, njihove njihovo intelektualno lastnino in pa kapaciteto pri tem, kajti niso dovolj vlagale v to. Tukaj e, nimamo načela subsidijarnosti, vemo, da na področju jedrske energije ni subsidijarnosti. Kajti, ko vlagamo v raziskave v jedrsko energijo, se to avtomatsko prenese na države in zelo težko je zagotoviti načelo subsidijarnosti. Zato sprašujem, ali lahko še vedno dohitimo z vidika tehnologije, ki ga potrebujemo za jedrsko energijo, ali lahko nadoknadimo ta zaostanek, ki ga imamo uh, na področju najnovejše tehnologije, ali imamo dovolj naložb, ki bi nam to omogočile. Hvala. Ja, ponovno zelo zanimivo pa je eno vprašanje. Najprej, kar sem pokazal preglednici, to je bila predzadnja preglednica je, da gre za dodatne kapacitete, dodatne zmogljivosti. Kitajska bo še naprej povečevala, ampak hitrost dodatnih zmogljivosti pa se bo zmanjšala. Gospodarska rast Kitajske se postopno upočasnjuje. Potreba po gradni novih elektrarn, vključno jedrskimi, se bo tako upočasnila postopoma po 2020 do 2035. In zaradi tega se zdi, da bo raven uporabe se upočasnila, ampak dejansko gre za dodatne kapacitete. Skupna kapaciteta jedrske energije se bo še naprej povečevala na kitajskem. Glede držav OECD, ta graf kaže, da more, se mora to dramatično povečati pri OECD, kajti tam bo prišlo do potrebe po zamenjavi. Mi menimo, da tudi če želimo ohraniti ta, ta scenarij novih politik, bomo morali toliko investirati v to kapaciteto, kajti sicer ne bomo mogli ohraniti eh, vzdržnosti, varnosti in gospodarske rasti. To pomeni ta graf. In v primeru nizke udeležbe jedrske energije, torej ta modra uh, črta bo dosti niže. Eh, ko gre za raven Kitajske, da to je naša predpostavka. Torej, če gre za nizko deležbo jedrske energije, se bo širita e OECD tudi močno upočasnila. Potem naslednje vprašanje, tehnologija. Ja, jedrska energija je že več let spostavljena v nekem smislu, ampak. Ker zaenkrat, če ni bilo ni prišel te potrebe po zamenjavi, smo zaenkrat lahko izkoristili druge možnosti. V določenih državah se je to zgodilo, ampak ne v velikem obsegu. Svoje torej, tehnologija, zamenjava eh, energije, vse to pomeni pomemben razvoj tehnologije. Ko gre za nove elektrarne, so te ponovadi večje, imajo modernejšo, sodobnejšo tehnologijo, ki je varnejša. Torej, ko zgradimo in investiramo v novo elektrarno, to pomaga eh, naravni varnosti na drugi strani, pa se zaradi samih investicij mogoče to ne zgodi. Brez investicij v najboljše tehnologije, najnovejše tehnologije, se pač to ne more zgoditi. Na podlagi naših analiz lahko rečemo, da, da takšne eh, inovacije, takšni prelomi se zgodijo na kitajskem. Tam je ta rast tako zelo hitra, da elektrarne, pa naj si gre za eh, sončne, jedrske ali vetrne, te napredujejo hitreje. Predaj avtomobilov bo eden od štirih prodanih električnih avtomobilov prodan na kitajskem, tako da bodo oni postali vodilni pri vseh inovativnih tehnologijah, kajti obstaja veliko popraševanje pri državah OECD-ja tako obstajajo številni izzivi, kako tekmovati s temi državami brez novih investicij. Bo to zelo, zelo težko. Seveda podjetja, ki vlagajo na kitajskem, eh, zgradijo tehnologije, ampak če želimo ohraniti ta cilj in pa te zmogljivosti v regiji, brez vlaganja v nove energije in tehnologije, bo to zelo pomembno. Številne države Evropi so predane obnovljivim virom energije in to je en način. Številna evropska energetska podjetja so vodilna na svetovni ravni pri tem. In takšna odločenost je en iz načinov, kako bi lahko omogočili takšno revolucijo. Mi mislimo, da bi jedrska energija morala biti del tela, tega. Potrebujemo vse možnosti. Ne vemo, katera tehnologija in bo na koncu zmagala. Trenutno se zdi, da je jedrska energija pod velikim pritiskom in mi to priznamo, ampak v celoti gledano, če želimo narediti trajen in varen energetski vir prihodnosti, pa potrebujemo vse možnosti, zato moramo vlagati v vse možnosti. Kolega Bilar Kvarvas. Yes, thank you very much, Mr. Tanaka, for your... Hvala, gospod Tanaka, za vašo predstavitev. Kot dobro veste, ste nas tudi, tudi opomnili, nesreča v Fukushimi je pripeljala nekatere evropske vlade tako v EU, kot naprimer pre Nemčiji ali izven EU, kot naprimer Švica da so sprejele dramatične spremembe v svojih energetskih politikah in jedrskih elektrarnah in projektih. Namesto novih graden, razširitev um, in nadgradnje do odprave. Glede tega imam dve vprašanje. Vkolikor vi veste, te vrste sprememb politik, ali se bodo te zgodile tudi v drugih večjih državah sveta, kot je Kitajska, Indija ali ZDA? Ali vaš otis, vaše dojemanje, vaše informacije so takšne, da bodo nadaljevali s svojimi načrti kot pred nesrečo? Drugo vprašanje. Razen teh političnih pomislekov, katerih vi ne boste sodili. Tukaj verjetno imate svoje zasebno mnenje, ampak vam ni tukaj potrebno objavljati političnih mnenj, ampak torej zgolj iz političnega vidika oziroma eh, tehničnega vidika zmanjšanje CO2-ja, analiza tveganja predviden razvoj porabe energije, torej zgolj iz tehničnega vidika. Ali so te odločitve po vašem mnenju prave? Hvala. To je zelo politično vprašanje in težko bo tehnično odgovoriti na to vprašanje na drugi strani. Ja, mislim, da ko gre za jedrsko energijo, je to zelo politično vprašanje. In zato so tudi potrebne politične sodbe v različnih državah in regijah. Prvo vprašanje, ki ste ga omenili, glede posameznih držav. Ja, v Evropi, vsekakor Nemčija, Švica, tudi Italija so nedavno sprejeli odločitve za odpravo, tako da ne bodo nadaljevale s tem Na drugi strani pa je jasno, da bo Francija ohranila še vedno močno stališče, da, se, da bo ohranila jedrsko energijo, podobno tudi Švedska, Finska, Združeno kraljestvo, ki podpirajo jedrsko energijo, pa tudi vzhodnoevropske države menijo, da je jedrska energija pomembna opcija za varnost, zlasti v odnosu do Rusije. Torej, že v Evropi so zelo mešana stališča. Kitajska bo še naprej nadaljevala, seveda, kolikor bo to možno. Malo so revidirali stvari z vedeka varnosti, ampak še naprej bodo gradili jadrske elektrarne. Vedo, da je to potrebno, da jo rabijo. Enako velja za Indijo, Rusijo. Koreja je še ena močna jedrska država, Turčija, tudi nadaljuje po tej poti Južna Afrika oziroma Južna Afriška republika tudi oni bodo še ohranili to. ZDA pa so zanimiv primer. Nam se zdi, da, verjetno, da bo verjetno zelo težko pri njih graditi nove jedrske elektrarne, ampak želijo pa ohraniti tiste, ki jih imajo sedaj, ker so pač potrebne za gospodarsko rast. Nasplošno torej mislimo, da bi se vsaka država morala odločiti sama glede jedrske energije, pa naj si bo to politična ali tehnična odločitev. Mi mislimo, da je jedrska energija nujna opcija za skupino držav in z tega vidika je Evropa zelo pametna, ker bo ohranila različne politike na ravni držav, nekatere eh, bodo imele še naprej jedrsko energijo, druge ne. Celoto pa bo Evropa ohranila različne možnosti to je zelo dobra, dober pameten način, kako ohraniti jedrsko opcijo. Politično težko, tehnično, kaj bi lahko rekli o teh eh, rešitvah za zasebni sektor, da bi ta veliko ulagal, zelo dolgoročno ulagal. Sprememba politik eh, vlade Eh, ki si pre, premišlja glede tega, to pomeni poširjanje napačnega signala. Ne le pri jedrski energiji, tudi druge. Če bi kar naprej spremenjali tarife, potem ne bo nihče vlagal. Predvidljivost, stabilnost vladne politike, pa naj si bo to politično odločitev ali ne, to je bistvenega pomena za energetsko politiko. Danke, Frau Kolorska, Bobinska. Bobinska. Eh, Hvala. Če bomo šli v smeri več plina, ali bomo vedno bolj odvisni od Rusije? In te, z tega vidika, kaj pa vi mislite o tem plinu iz Krilovca? Razprava se sedaj začenja, postaja zelo vroča. Obe vprašanji bosta tudi predmet razprave v parlamentu jeseni. Drugo vprašanje, omenili ste in pohvalili ste evropsko energetsko politiko. Rekli ste tudi, da ta odločitev Nemčije, da bi zaprla elektrarne, da bo to močno vplivalo na energetsko politiko Evrope. Ali mislite, da bi se Nemci morali tega posvetovati z drugimi državami? Hvala. Um. I'm not chancellor, so I cannot answer. Ja, jaz nisem kancler, tako da ne moremo odgovoriti na drugo vprašanje. Komisar Ottinger je jasno povedal, da je potrebno o tej nemški odločitvi razpravljati v EU. Prej bi bilo to dobro, potem pa bi se morala tudi pogovoriti EU o nemški politiki, kaj je to vplivalo na vse ostale države, zlasti sosede. Za sosede je včasih to dobra priložnost, ker potem lahko prodate e, Nemcem elektriko po dobro ceni, kajti oni jo bojo potrebovali. Električna podjetja okoli Nemčije, v okolici Nemčije, so verjetno zelo vesela, da je Nemčija sprejela to odločitev ampak potrošniki bodo poplačali več, ne le v Nemčiji, ampak tudi druge, kar pač prije potem do tega izkoriščanja. To torej vpliva na celotno Evropo, tako da o tem se res treba pogovoriti v Evropi, eh, s komisijo, parlamentom, kjerkoli že. Kaj pa pleniš krilovca? To, to je zelo pomembno vprašanje. Tega prej nisem omenjal v svojem prispevku. Nedavno smo objavili tako imenovani eh, ali stopamo v zlato dobo plina, to je torej ta nov scenarij. In vi pravite, ali je ta plin iz krilovca varen? Ja, če rečemo takole, plin iz krilovca še ni na voljo. Kar pomeni, da mor, smo predvsem odvisni od konvencionalnega plina, tako kot je to Rusija, Katar, Žirija, Iran ta plin ostaja v, v plasteh premoga. Tako da gre dejansko za strateško surovino, strateško vprašanje. In dobro bi bilo, da bi ta bil na volje. Z okoljskega vidika je varen. To je pomembno vprašanje za uporabo le tega. ZDA se že pogovarjajo o tem, tudi francozi se o tem pogovarjali v Južni Afriki. Uh, v naših objavah lahko tudi brezplačno dobite te podatke, ker piše, da tako ena tehnologija drobljenja z vodo skupaj z eh, tem vrtanjem, torej to droblje, te tehnologije drobljenja z vodo je v uporabi že 60 let pri običajnem eh, vrtanju nafte, tako da to ni nič novega skupaj z horizontalnim vrtanjem pa se sedaj uporablja tudi za ta plin iz skrilavca. Tako da mi mislimo, da bi ta tehnologija drobljenja z vodo mogoče sama po sebi ne bila nevarna, ampak seveda v ZDA pa se to vse dogaja zelo blizu uh, naseli in že samo vrtanje predstavlja problem. Tako da tehnično bi to lahko rešili, verjetno. Poleg tega bi tudi v, v imeli ustrezno zakonodajo za novo tehnologijo, naprimer, katere kemikalije se uporabljate. In če bomo imeli ustrezno zakonodajo in novo tehnologijo, bomo lahko rešili ta problem. Ampak verjetno pa bo strošek malo večji, kot je sedaj pri ZDA. In v tem smislu bo ta plin izkril za tisti, ki bo spremenil Irsko. To je možno na Polskem, ki ima velik potencial. Tudi Francija ga ima, nekaj ga ima Kitajska, Avstralija, Indonezija. To lahko močno vpliva eh, tudi geopolitično stališče eh, pri plinu. Monsieur Odi. Gospod Odi. Monsieur Prezident. Hvala, da bi se zahvalil gospodu, da je tukaj z nami danes večer. Dve vprašanji. V tisku beremo, da z razvojem eh, zlasti zapiranja jedrskih elektrarn v Evropi bi lahko po suši imeli obdobje hude vročine in uh, propada celotnega sistema v Evropi. To sicer ne spada v vaše pristojnosti, ampak kakšno je vaše mnenje o teh informacijah? Drug eh, vprašanje pa je razgradnja jedrskih elektrarn. Uh, v pogodbi je obvezala posamezne države članice, da razgradijo te elektrarne. Eh, to je povezano tudi z znanjem v EU. E Ali mislite, da bi to lahko pospešili z razvojem eh, znanosti, raziskav, eh, tudi pogodba Euratom bi lahko dala določene nove tehnologije za to? gre torej za znanstveno zaznanje v prihodnih letih, ki bi nam lahko omogočalo razgradnjo teh elektrarn. Torej, kakšno je vaše mnenje glede tehnologije na tem področju? Um, uh, Prvo vprašanje. Če jedrska energija ni na voljo, kot smo to pričakovali, pa obstajajo druga tveganja, ki bi lahko vplivala na oskrbo v Evropi. Skozi samo mrežo bi lahko prišlo do razlik med regijami. Če jedrska ne bo na voljo, potem bi lahko naprimer tudi prekinitev do oskrbe s plinom preko Ukrajine iz Rusije moče močneje vplivalo na evropski trg. Tako da je bilo možno, da če bi prišlo do suše in je bilo potem energije iz vode, imeli hude probleme, če ne bomo imeli jedrske energije. Zato tudi pravimo, da moramo obdržati vse možnosti, ne le v eni državi, ampak v regiji. Razgradnja elektrarn, ja, to je izziv za jedrsko energijo in potreben je čas. Sveda pa razumem, jaz sicer nisem jedrski inženir, ampak mislim, da že obstaja tehnologija, da se neke te razgradnje že dogajajo v posameznih primerjih in da nekje za nek resen problem, ki bi pripeljal do prekinitev tega, teh razgradnje, Varnostno vprašanje je vedno pomemben pomislek za vse in zato moramo pazljivo načrtovati in uporabljati takšno tehnologijo. To je brez dvoma. Ampak, a bi mogoče lahko to samo po sebi rešili s tem, da bi uporabljali jedrsko energijo? To je moja stališča. Paul Joran Cizli. Paul Joran Cizli. Uh, thank you, Mr. Tanaka. I would like to come back to the question of my colleague Vidal Quadras. Rada bi se vrnila k vprašanju Vida Kvadrasa. Nemška rešitev temelji na etičnih razlogih. Oni so imeli pač komisijo, ki je sprejela to stališče in pripravili so program za odpravo jedrskih elektrarn. To je nek čisto nov moment v energetski politiki. Do sedaj so predladovali tehnični razlogi. Tako da vas sprašujem kakšno je vaše mnenje o tej novi paradigmi? Kako bo to vplivalo na svet? Hvala za zelo pomembno vprašanje. Kakšno je moje mnenje o tem? To je pomemben način, ko izbiramo način življenja. In sam sem za to da se moramo odločati o številnih stvarih s etičnimi načeli. Istočasno pa se sprašujem, ali je tudi tukaj gre za takšno etično vprašanje ali ne. Malo dvomim, da bi v tej tehnologiji sodili na podlagi nekih etičnih standardov. Vsaka tehnologija je seveda lahko predmet takšne sodbe. Ampak sprašujem se, zakaj je to področje tako politizirano, tako mm, spodbuja takšne razprave te narave. Strinjam se, da po Fukushimi eh, se razvija neka nova paradigma, nov način razmišljanja pri tem. Seveda lahko to priznam, da se to dogaja istočasno. Sam sicer nisem znanstvenik, sem eh, ekonomist, ampak kot strokovnjak za energetske politike se sprašujem, zakaj ne bi mogoče bili malo bolj pragmatični, realistični in tehnični pri odločitvah glede energetske politike od celoti, kajti sicer, kot sem rekel že prejšnjim kolegom, preveč politiziranja bi oviralo komercialne naložbe. Nihče ne bo vlagal večjih količin denarja, če bomo stalno spremenjali politike za proti. Mi želimo, da bi ohranili te odločitve. Proti je dobro, to je odločitev, suverena odločitev države, ampak ne potem tega spreminjati, kajti sicer je zelo težko mobilizirati potrebne vire, potrebna sredstva za tehnologijo v tem smislu, zagotoviti tudi varnost oskrbe z energijo. Mogoče eno vprašanje. Gospa Jordan Cizl je omenila eno veliko državo v Evropi. Jaz bi hotel. Nadaljevati s temi tezami oziroma hipotezami tudi v moji državi obstajajo ljudje, ki so prepričani, da bi ta odločitev lahko pripeljala do tega, da bodo temu sledile tudi druge države. Vi ste rekli, da to ni tako zelo verjetno. E, ampak kaj bi se zgodilo, če bi v Evropi večina ali pa zelo dosti držav sledila temu eh, primeru, kako bi to vplivalo na ceno eh, električne energije in pa na emisije CO2. Jaz bi hotel to vedeti, kaj vi o tem mislite, tako da bi lahko potem o tem govorili naprej. To je zelo zanimivo, gospod predsednik. Če bi več držav začelo iti v tej smeri, smeri torej odprave in razgradnje, se bi Evropa celoti potem eh, čisto spremenila. Podobno kot pri nemškem primeru, bi potem bila Evropa polodvisna od obnovljivih verov energije in kot sem rekel, ti so dražji in bolj nezanesljivi. Tako da je potem treba povezati to z večjimi ulaganji v mrežo. Hkrati pa je bilo treba tudi več ulagati v plin, verjetno tudi v elektrarne. In eh, tega bi potem uvažali ne le iz Rusije, ampak tudi drugih delov Severne Afrike, Bližnjega vzhoda če bi se Evropa v celoti odločila podobno kot Nemčija, potem bi to pomenilo veliko povečanje odvisnosti od tujih zunanjih virov plina premoga, kar bi vzpostavilo velike odveganje in izzive glede energetske oskrbe Evrope v celoti. Sveda, se lahko temu izognemo, da bi v določenem trenutku se je drug pomemben vidik je, da če bi prišlo do te odprave tako hitro, da obnoli, eh, tehnologija za obnovljive vere ne bi mogla priti tako hitro na trg, potem bi verjetno bilo potrebno v prvi vrsti zapolniti to vrzel in Nemčija to lahko upravi, ker bodo ostale države še ohranili jedrsko energijo. Tako da, če je prišlo do odročenih problemov, bi Nemčija še vedno lahko se eh, nanašala na, na francosko jedrsko energijo ali energijo iz premoga, iz Polske in tako naprej. Če bi se pa vsi odločili za to, pa bi obstajalo tveganje uh, motnje v oskrbi, tega ne bi mogli tako hitro absorbirati v zadostni meri. Tako da mislim, če bi se to zgodilo, bi. bi to pomenilo manjšo varnost in bi tudi pomenilo večjo ceno elektrike, hkrati je seveda eh, premog zelo mikavna možnost. Mislim, da bi potem evropski cilj eh, za zmanjšanje emisij CO2 in eh, kopenhaški cilj in tako naprej potem tega ne bi dosegli. Ich bedanke. Zahvaljujem se, nimam več vprašanj. Postavljenih je bilo zelo dosti vprašanj in hvala, da ste takoj na vsako odgovorili. Mislim, da je bil to zelo pomemben razgovor. Vesel sem, da je bilo to možno se pred počitnicami. Jaz vem, da je za vas bilo to zelo naporno, za nas, ki smo pa tukaj, pa velika obogatitev. Naškoda je, da vsi ne moramo uživati v teh razpravah zato, ker imamo premalo informacij, potrebujemo pa informacije za odločitve. In še ena stvar, nasleden eh, teden bom srečal gospod Merkel in ji bom predlagal, da napiše, tako kot ste vi rekli, vsem evropskim državam zahvalno pismo. Eh, In mislim, da bi morali to na vsak način predlagati. To je mogoče ena pot, kako bi lahko na to se odzvali. To je bilo malce za, zabav. E, najlepša hvala, da smo se lahko z vami pogovarjali. Vse dobro, hvala lepa.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 Okay, Nadaljevali bomo, se strinjate, ne bi, ne bi zgubljali časa, ker to je vedno slabo, moramo skušati čim bolj hitro nadaljevati. Naslednja točka dnevnega reda je rezultat razprave v odboru. Številni kolegi so bili nam reč mnenja, da naj bi nam skupni raziskovalni center razložil, Eh, zaporedje dogodkov in posledice silovitega potresa na japonskem. Torej, vsi so bili zelo zainteresirani, da dobijo odgovor, zdaj jih pa ni tukaj. Ampak kljub temu bi hotel gospoda Mark Ruela in Santica pozdraviti. Ne bom do dela velikega uvoda, imate besedo, izvolite. Yes, thank you, Mr. Chairman. Pa je lepa, gospod eh, predsedajoči. Direktor Inštituta za energijo skupnega reskovalnega centra Evropske komisije. Inštitut, ki ga vodim, se je razvijal v zadnjih eh, letih in se ukvarjal z varnostnimi jedrskimi študijami. Smo v na nizozemskem, kjer imamo prvi Eh, kjer imamo edini eh, raziskovalni reaktor, ki ga imamo v Evropski uniji. Tukaj torej delamo raziskave na področju jedrske varnosti in zato ste imenovali za vodjo eh, task force, ki naj bi pomagal pri analizi dogodkov v Fukushimi. To je pri PVK skupnega raziskovalnega centra in Evropske komisije k oceni. To prezentacijo lahko razdelimo na dva dela. Mark Noel bo podal prvi del, se je odgovoren za projekt, ki ga vodi skupni raziskovalni center. Lahko nam bo podal informacije o dogodkih med potresom in kasneje. Potem pa vam bom podal nekaj več informacij o prispevku JRC, jak s resnim testom in analizam, ki se izvaja v Evropi. Če se torej strinjate, bi najprej predal besedo Marko za tehnično obrazložitev razvoja dogodkov v Fukushimi. Mark. Thank you, Giovanni. Good afternoon. So my name is Mark. Lepa sem Mark Noel, sem odgovoren za Evropsko ljudinsko hižo za osebne izkušnje s jedrskimi elektrarnami. Uvideli smo si, kaj se je zgodilo v Fukushimi Daičju. To je imelo radiološke posledice, potem vam bom povedal tudi, kakšna je vloga skupnega raziskovalnega centra pri tem. Če si pogledamo, kaj se je zgodilo 11. Eh, marca, imeli smo potres z epicentrom na morju in visoko magnitudo. Rezultat tega je bil, da se je več enot avtomatsko izklopilo, to velja za Onagavo, Fukushima Daiichi, Fukushima Daini in Tokaj Daini v Tokiju. Nekaj manj kot uro je prišel tsunami in kasneje bomo videli v predstavitvi, da je to povzročilo največje težave v jedrski elektrarni. Zanimivo se je, je zavedati, da je šlo za en velik potres, potem pa smo imeli še več eh, velikih popotresnih, močnih popotresnih eh, sunkov. Eden tukaj je imel magnitudo 7 na Richterjevi lestvici v bližini jedrske elektrane Fukushima Dajči, kar je pripeljalo do komplikacij, če jim tako rečemo. Eh, tukaj imamo pogled iz zraka na elektrarno, ki ima šest reaktorjev to so vrelovodni reaktori. Vsi imajo enako električno zasnovo, s tem se bomo bolj podrobno ukvarjali nekoliko kasneje. So I mentioned tsunami, which was the main problem uh, at the plant. Uh, why? Tukaj vidimo načrt uh, elektrarne in uh, učinke. Prvi učinki je bila popolnoma poplavljenost. In tukaj imamo črpalno postajo. To je sistem, ki črpa morsko vodo v stolp in omogoča eh, delovanje eh, servisnih sistemov. To, ta sistem je bil popolnoma izgubljen, ampak tu je še dodatni vir tam, kjer se nahajajo turbine, generatorji. Smo imeli tudi motnje, prišlo je do izgube električne energije. Tukaj vidite razliko med pred in po tsunamijo. In na shodni sliki vidite veliko struktur, ki so izginile, ki so bile odplavljene. Tukaj naprimer smo imeli dva rezervarja, ki jih ni več, mogoče eden tam zgoraj in na desni. To so posnetki cunamija. Tukaj imamo eh, betonsko grajo ki naj bi zaustavila cunami, cunami pa ni bila zadostna in voda se je pospela zelo visoko. To je posnetek od znotraj. To se nahaja med uh, turbinskim prostorom in uh, eh, reaktor s kim objektom. Tukaj vidite posledice cunamija in tudi višino vode, ki je zelo visoko. Mislim, da mi ni treba tu dodajati nič več. Še nekaj glede samega načrta oziroma dizajna te elektrarne. Pogošima Dajči temelji po načrtu General Electrica Mark 1. Gre za vrelovodni reaktor, to se pravi, da imate tukaj reaktor, sredico in znotraj ima vmešanico vode in pare. Eh, sredica se gre v voda, voda proizvaja paro, para gre do turbin in poganja turbine, ki eh, potem eh, poganjajo generatorji, ki ustvarjajo energijo. Potem pa imamo kondenzirano vodo, ki gre v kondenzator in se vrne po hlajenju v sistem. reaktor je v zdržovanji posodi, ki je kovinska in je hruškaste oblike. In potem imamo še na vsaki strani mokro fazo. K temu smo še vrnili. Gre torej za kovinsko zadrževano posodo. Vse skupaj se je začelo torej s potresom bistvu ti se pripeljal do prekinitve oskrbe z električno energijo. V tem trenutku ni bilo več eh, delovanja eh, črpalk, s tem se reaktor se avtomatsko izklopil, ampak vsi vemo, da tudi če se reaktor avtomatsko izklopi, še vedno ohranja eh, rezidualno toploto, ki jo je še treba hladiti. Torej treba reaktor hladiti tudi po izklopu. S tem se je zagnal zasilni generator ampak leto eh, oziroma uro kasneje je prišel tsunami in eh, vrgel je ven tudi dizelski zasilni generator, prišel je tudi do izgube eh, hlajenja. Delali so samo še akumulatorji in še to samo nekaj ur. Potem so se baterije sprazne, akumulatorji so bili prazni. Reaktor je 1 do 3, so bili popolnoma brez elektrike. Kaj se zgodi, če ne odvajamo od večne toplote? Sredica se segreva in vedno več pare se proizvaja. Na določeni točki je treba odpreti tukaj ventil, kajti drugače se zadržana posoda poškoduje zaradi pretiranega pritiska. Tukaj gre ven para in s tem izgubljate raven vode v posodi, reaktorski posodi in odkriva se sredica. Ko se začne odkrivati sredica, se viša temperatura v plašču. Zavedati se morate, da pri 1200 stopinjah Celzija prihaja do eksotermične reakcije med cirkonijem, ki je v plašču o plaščenju te posode. In vodo s tem nastaja vodik v samem reaktorju. In ta vodik, ki se v tej reakciji sprošča, se akumulira v zgornjem delu reaktorske objekta. Mislim, da ste videli tudi, kako je to eksplodiralo na televiziji. To je slika zgornjega dela reaktorskega prostora. Tukaj imamo veliko betonsko zašito, ki zapira zadržvano posodo. Tukaj imate bazen za hranjenje izgorelih eh, palic. In potem še kovinsko zaščito za bazen pred plivi okolja. In tukaj prihaja do velikih eksplozij vodika. V drugi noti je bila zadeva nekoliko drugačna, eksplozija ni potekala zgoraj, ampak spodaj. Desno spodaj. To je bolj problematično, ker je prišlo do neposredne poškodbe zadrževalne posode. Tukaj vidimo sliko po treh eksplozijah. Razložil sem za eksplozijo v prvi in drugi enoti, imeli smo tudi eksplozijo v tretji in četrti enoti. V začetku je bilo povedano, da gre za rezultat segrevanja goriva v bazenih. Tja so poslali robote in ugotovili, da tam ni bilo poškodbe v, pri goriva v bazenih. Je bilo, je do, prišlo je do povezave med eh, tretjo in četrto enoto, kjer se je kumuliral vodik. In še nekaj slik, ki to ponazarjajo. Tukaj je enota 4, tukaj vidite bazen z eh, izrabljenim gorivom. Vidite tudi paro, ki se sprošča. Ni bilo oskrbe z vodo in eh, gorivne palice so porabljale vodo. Tukaj imate enoto 4, praktično ni nobe nekih poškodb eh, na srečo, ampak v tretji enoti pa imate popolnoma drugačno sliko. Eh, veliko imate materijala, ki je padal na eh, gorivo, tako da je prišlo do poškodbe bazenov za izrabljeno gorivo. Lahko si pogledamo, kako so zadeve se razvijale. Potem, ko so poskušali reševati situacijo, najprej prišlo do hlajenja goriva, začeli so brizgati eh, vodo, črpali so vodo direktno v bazene z gorivnimi palicami, potem so črpali, najprej so črpali morsko vodo, potem pa svežo vodo. Prihajalo je do sproščanja radioaktivnosti v smeri morja ugotavljali so, kje uhaja radioaktivnost, eh, izolirali ta območja, naredili bypasse, tako da je prišlo eh, do večje radioaktivnosti v morju. Mm. Zato so uporabljali spremljanje radioaktivnosti z zapletenim programom o spremljanju radioaktivnosti vam več povedal še nekoliko kasneje. Tukaj imate nekaj slik eh, reševanja. Pripravili so tudi eh, ustrezno zašito za prvo enoto, s katero so jo obdali. Tukaj vidite, kako huda je bila ta nesreča. Tukaj vidite tudi sproščanje v okolje in če to primerjate z Černobilom, to temelji na meritvi junija, zadeve so se nekoliko spremenile, ampak ne preveč. Takrat smo lahko reči, da je bilo to 10 odstotkov popolne aktivnosti, ki je sprostil Černobil. Ta prosojnica prav tako zelo zanimiva, kaže meritve na eh, različnih točkah eh, elektrarne. Tukaj vidite različne aktivnosti. Eh, te vrhove lahko povežemo za dogodki, naprimer eksplozijo, namensko odpiranje ventilov ali kaj drugega. Na koncu vidimo, da nimamo nobenih vrhov več nobenih špic. To se pravi, da se je aktivnost eh, vedno bolj zmanjševala. Zdaj pa še nekaj o zaščiti japonskega prebivalstva. Že na dan potresa 11. marca so se odločili za evakuacijo v radiusu 3 km okoli Fukushima Dajčija. V soboto naslednji dan so, poveč, so ugotovili povečanje pritiska v reaktorski posodi in zaradi tega so odprli ventile, povečali evakuacijski radius na 10 km, 13.3. je priklo do, do prve eksplozije v prvem reaktorju, povečali so radius evakuacije na 20 km in preselili 170 tisoč prebivalcev. Eh, poleg tega so razdelili jodove tablete za profilakso in preverjali radioaktivnost pri prebivalstvu. Samo 25 eh, ljudi je bilo kontaminiranih in eh, so jih dekontaminirali. Torej 25 od 170 tisoč. 15. marca so se odločili za zaščitno cono 30 km za prepovedjo preletov. Potem so izvajali meritve v elektrarni, tudi z letali. In na ta način so naše visoke ravni radioaktivnosti v ITT na razdalji 40 km, to je bilo zunaj eh, zaščitenega območja. Na tej osnovi so se odločili, da bodo evakuacijsko cono še povečali, to je prvotna cona 20 km, potem pa še ta obkrožena z rdečim. Kasneje boste razumeli, zakaj je bilo tako. Tukaj vidite meritve na terenu. Seveda imamo enotne porazdelitve, odvisno od eh, dežja, snega, od eh, smeri vetra. Ob sprostitvi nova evakuacijsko območje, ki bo veljalo za eno leto, z izpostavljenost do 200 milisivertov. To je zelo konzervativni pristop, ki so ga obrali Japonci. Tukaj preskočimo, tukaj imam nekaj prosojnic, ki kažejo eh, programe za monitoring za spremljanje radioaktivnosti. Tukaj vidite spremembe med marcem, kjer je bilo veliko pozitivnih vzorcev, do aprila, kjer se je to število že zmanjševalo. Če si pogledamo na Fukushima in Ibaraki. tukaj imate eh, druge ukrepe, poleg eh, omejitvah, eh, omejitve pri uživanju oziroma prodaji slovega mleka, nekaterih vrst rib in podobno. Nekaj tudi na področju pitne vode, prepoved pitja pitne vode v različnih prefekturah. Če si pogledamo samo Tokio, tukaj smo imeli prepoved samo za dojenčke, samo za en dan izmerjene vrednosti nikoli niso presegale mejnih vrednosti nevarnih za odrasle. Prav tako so vzeli veliko vzorcev v, morski, v morju. Trajalo je, da so odkrili uhajanje radioaktivnosti, ko so to ugotovili. Od tega trenutka naprej prihajajo do zmanjšanja aktivnosti izmerjene v morski vodi. In s tem bi predal besedo Giovanni. Thank you, Mike. So maybe... Hvala lepa, Mike. Zdaj pa se lahko lotimo drugega dela prezentacije, tako da bo se videli, kako lahko JRC prispeva eh, k izvedbi naloge Evropske komisije pri izvedbi stresnih testov. Kot veste, je to spostavil predsednik Barozo, ima dva cilja in sicer spremljati implementacijo stresnih eh, testov. Glede na poročilo za naslednji Evropski svet 9. 12. septembra 2011 in analiza zaščitnih ukrepov proti sevanju. Ta spor na visoki ravni vključuje predstavnike vseh GDO, GD e za energijo, vodi to pod predsednik je pa GDJRC. Vključene pa so tudi vsi ostale generalne direkcije, oziroma generalni direktorati. 8. junija je bila spostavljena ta skupina do sredine septembra bomo dobili poročila o napredkov nacionalnih regulatorjev, ki so že začeli z oceno varnosti. To bo eh, sporočeno nacionalnim varnostnim agencijam. Do 15. septembra pa morajo te posredovati rezultate nam eh, zaradi priprave preliminarnega poročila Evropske komisije. Do 15. novembra bomo lahko začeli oblikovati proces in pripravili osnutek poročila za Evropski svet, ki bo decembra tega leta. Analitični proces se bo seveda nadaljeval in od nacionalnih varnostnih organov pričakujemo tudi končne nacionalna poročila do konca leta. Januarja 2012 bomo dobili te peer reviewje, ki se bodo prav začeli razvijati. Tako se bomo začeli pripravljati za eh, vrh sveta 2012, ko bomo predstavili dokončno poročilo. Skupni raziskovalni center je edini generalni direktorat v Evropski komisiji, ki lahko sam izvaja raziskave. Zato igra pomembno vlogo v tej skupini na visoki ravni. Saj imamo tudi izkušnje na področju jedrske varnosti, še posebej pa zato, ker smo pred dvemi leti vzpostavili eh, projekt Evropske kliničke hiše glede operacijskih eh, izkušenj in povratnih informacij za jedrske elektrarne. Varnostne agencije mnogih eh, držav članic in Evropske komisije so si želeli, da bi, si razvijali, da bi razvijali zelo učinkovito eh, svojo pripravljenost in eh, izkušnje na področju jedrske varnosti. Tukaj so tudi dve države z veliko jedrskimi elektrarnami, kot sta Francija in Nemčija, in izmenjali informacije z ostalimi. Sami pa smo pristojni za koordinacijo tega projekta, kar nam je omogočilo, da smo bili pripravljeni, ko se je zgodila Fukushima in smo takrat lahko že izmenjevali informacije, ki ste jih, eh, ki vam jih je zdaj predstavil Mark. Te informacije smo lahko posredovali vsem eh, udeleženim v projektu. Eh, trenutno Vse države članice Evropske unije sodelujejo v tem projektu, tako da lahko nadaljujemo z našimi aktivnostmi. Zdaj se ukvarjamo z analizo dogodkov v Fukushimi in se ne držimo prvotnega načrta. To je naša organiziranost. Trenutno imamo, kot eh, vidite na levi strani, članice. To so polnopravne članice in potem imamo še opazovalke. Vse države članice so zastopane. Potem imamo še znanstveni koordinacijski odbor, ki se eh, srečuje dvakrat, tedensko, dvakrat letno in eh, določa program za naslednje leto, pripravlja poročilo, poročilo pa se potem podaja mednarodni agenciji v, na Dunejo, OECD-ju, IAE-ja in tudi klinički hiši. To je projekt, ki je že bil koristen pred eh, Fukushima, zdaj pa postaja vse bolj koristen, saj je to prvi poizkus, da v Evropi vzpostavimo klub strokovnjakov, da izvajamo neke eh, lasne raziskave in se sprijemamo lasne zaključke glede možnih nesreč. Zato so se odločile varnostne agencije držav članic in v tem to so vključene vse države članice Evropske unije. Na ta način smo eh, lahko izboljšali in ukrepili naše aktivnosti ki jih izvajamo že več eh, let na področju tehnične podpore, na področju jedrske varnosti. Tukaj izvajamo različne aktivnosti proti vzhodu v evropskih državah, pa tudi z ozirom na izgradnjo novih eh, jedrskih elektrarn, upravljamo analize različnih jedrskih reaktorjev, vključno z starimi reaktorji, ki jih imamo tudi v Evropski uniji. Tukaj imamo vrelovodne, tlačnovodne in še druge vrste reaktorjev. In zdaj sodelujemo na ustrezen način v, znotraj Evropske unije. V tem primeru torej Evropska unija ni bila slabo pripravljena na razvoj eh, skupne analize oziroma skupnega pristopa k analiziranju trenutnega stanja. pri naši podpori bomo seveda vedno sodelovali tudi s sosednjimi državami. Kaj smo torej opravili od začetka našega dela? Zvirali smo informacije, ki smo jih dobili od japonskih kolegov in jih je posredovali članom eh, kliniške hiše in v njej so predstavniki vseh držav članic, kot rečeno. Določili smo metodologijo in obseg stresnih testov, skupne kriterije, kako izvajate, eh, izvajati eh, te preglede. Naslednji ponedeljek bomo imeli srečanje, naslednje srečanje skupine na visoki ravni Evropske komisije 18. julija, kar pomeni, da bomo še naprej poskušali opredeliti različne naloge in delovne skupine, ki jih bomo spostavljali skupaj z regulatorji. Ko bomo dobili nacionalna poročila, bomo na tej osnovi pripravili poročilo za Evropski svet. Podpirali bomo vsakršne mednarodne aktivnosti na področju analize tveganja. Eh, Države bodo to storili skupaj z nami, kar pomeni, da poskušamo voditi in koordinirati eh, te procese stresnih eh, testov. Še vedno razpravljamo z državami članicami, kako dejansko izvesti stresne teste. Skupni raziskovalni center in Evropska komisija bo sta sodelovala zelo jasno in odigrala središčno vlogo. To sem pravzaprav želel povedati, tako da boste videli, kaj lahko naredimo in kaj bomo naredili v naslednjih mesecih. Hvala lepa. Gospod Desanti, najlepša hvala. Najlepša hvala za to informacijo, to, kar je aktualno oziroma to, kar za prihodnost dela. Dragi kolege, zdaj pa imate eh, priložnost, da postavite vprašanje, gospa Jordan Cizl. Hvala za predstavitev. Da bi vas vprašala glede postopka za stresne teste. Ta postopek eh, zelo hiter. Eh, zelo ostri so roki in sprašujem vas kot strokovnjaka, kakšne rezultate pa pričakujete, kaj to eh, elektrarne bodo imele samo par tednov, par tednov tudi nacionalni regulatorni organi. Kaj pa mislite, kaj bi lahko bila prava dodana vrednost takšnih tako zelo hitrih postopkov pri tako kompleksnih vprašanjih? Mogoče lahko takoj odgovorite, imamo še več vprašanj. Hvala za vprašanje, ki ni enostavno. Vemo, da imamo dve potrebe. Na eni strani zelo podrobne analize vseh vidikov varnosti, na drugi strani pa je čas. Svet in državljani pričakujejo hitre, zanesljive odgovore, kaj mi počnemo pa je naslednje. Mi želimo dobiti popolne analize vidika varnosti naših reaktorjev in na podlagi tega identificirati nove parametre, torej vključiti zonanje dogodke in to bomo potem ponovno preverili in ocenili. In kot sem rekel prej, tukaj bomo potrebovali čim jasnejše, uh, jasnejša merila za oceno in na podlagi tega potem bomo dobili sklepe, ko bomo videli, kaj bi lahko storili, da bi izboljšali vidik varnosti. In potem bomo videli, ali lahko to dovolj hitro naredimo ali ne, kajti sicer bi potrebovali več let, da bi izvedli popolno natančno analizo vseh vidikov. Zato se moramo zlasti nasloniti na licence, na organe za varnost, na mednarodni proces, ki je po mojem mnenju osrednji trenutek, ko bomo videli, ali lahko pokažemo kredibilnost evropskim državljanom, da imamo dobro stojen pristop, ki je pregleden in tudi znanstveno natančen. To je tisto, kar je najtežje in eh, kar je najbolj polno izzivo pri tem. Frau Kollegin Hall, Frau Kollegin Hall. Kollegica Hall. Hvala. Kako dosledne so bile države članice pri uporabi stresnih testov? Sama imam pomisleke glede služnega kraljestva, ki so, tam so naredili svoje lastno poročilo. Na tipično britanski način je bilo to upravljeno brez uh, sklicevanja na stresne teste. Ali imate pristojnosti, da ustrajate predtem, da države članice opravijo to in da pokrijejo vsa področja, ki ste jih vi določili, ki jih je tudi komisar za energijo opredelil za stresne teste in katere postopke lahko uporabite, če naprimer ugotovite, ko še v fazi medsebojnega pregleda to, da nekatere države niso bile dovolj dosledne in natančne pri svoji analizi, kot bi si vi, vi želeli ali imate pristojnosti, da ustrajate pri tem, da torej države članice to ustrezno izvajajo. Hvala. Yes. Odgovor je da. Iz preprostega razloga to delo bomo uporabili skupaj z nacionalnimi organi za varnost in oni so tisti organi, ki imajo strezne pristojnosti. Ni ta proces medsebojnega pregleda tisti, ki bi to zagotavljal, ni samo komisija tista, ki to izvaja. Kot sem prej rekel, še vedno se pogovarjamo z organi za varnost glede tega in dokončna različica metodologije za stresne teste bo, torej za medsebojni pregled, to bomo izdali oktobra, torej letos jeseni, potem, ko bomo dobro razumeli, kako bi to lahko naredili, preučili bomo tudi vsa poročila, ki bomo prejeli. To je zelo delikatno zadeva za nacionalna poročila, hkrati pa tudi nujnost, da zagotovimo neko horizontalnost. Zdaj razmišljamo, da bi imeli tri različne skupine, ki bi šle horizontalno na sada tri različna vprašanja. Zunanja nevarnost, eh, prenehanje delovanja eh, elektrarne in neka hujša nesreča. In potem bomo videli, kako posamezno nacionalno poročilo odgovarja na te tri teme. Tako da bomo se tako tudi prizadevali. Sveda pa bo nujno potrebno, da bi tudi videli, v kolikšni meri posamezno poročilo odgovarja in sledi na vodilom, ki smo jih podali. Zato toliko časa namenili prepoznavanju parametrov, meril in pa tistega, kar pričakujemo od posameznih uh, poročil. In to bomo zelo stroji, ko bomo videli, kdo je to dobro opravil, kdo ni kdo, je ustrezno prepoznal vrzeli in šibkosti. To so tiste temeljna načela, ki bodo na koncu tudi videla, eh, nam pokazala, ali je celotno delo bilo sprejemljivo ali ne. Je to znovski. Děkuji, pane předsedo. Já velmi děkuji za, za informace. Najlepša chvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se za informace, ki ste na nich podali poročila, informacije o dogodkih v Fukushimi. To je bilo v eh, medijih dramatizirano, zato je bilo zelo težko se znajti in težko je bilo odločiti in razlikovati, kaj pravzaprav se je dejansko dogajalo. Hotev bi vprašati, ali lahko že poveste, da je problem v Fukushima Dajči zaradi obi, eh, povzročil zaradi obsega naravne nesreče ali pa je šlo za tehnične zadeve. Kakšen je, so bili vplivi, kakšne so bile posledice, kaj te izporočil, ki smo jih prebrali v mediji. E, eh, videli smo tudi filmske posnetke e, elementarne nesreče in dosti krat je bilo to namensko pripravljeno. Ali je obstajala možnost, da bi se to pretvorilo prečilo. Jaz nisem nikoli videl nobene prave ocene. Imeli smo informacije o tem, da mogoče te obrambni zidovi bi morali biti 15-20 metrov višji. Ali lahko danes date oceno, ali so to tehnično podcenjevali, ali pa mogoče koraki po celotni katastrofi eh, so bili napačni koraki, napačne odločitve, ali pa dejansko. Je je šlo za zelo dramatičen položaj, ker druge eh, korako ni bilo možno podzeti. Ti eh, dogodki, eh, to so primerjali z eh, katastrofo v Črnobilu. Tam so bile zadeve zelo komplicirane in o tem se je zelo dosti razpravljalo. O tem vprašanju smo razpravljali tudi na plenarnem zasedanju. Ampak hotel bi vedeti, ali je to vplivalo tudi na tiste, ki so reševali, torej na te ekipe. Ali je imelo za njih to kakšne posledice? Kdo je bil vse prizadet zaradi tega, oziroma drugače povedano, koliko žrtev je bilo? A lahko skušate na to odgovoriti? Hvala. Več vprašanj je bilo? najprej problem razpoložljivosti informacij, zlasti na začetku, torej v prvih dneh. Japonski organi so objavili poročilo na konferenci v IAEA. E to je javno poročilo, velik dokument, kjer lahko najdete veliko podatkov, veliko podrobnih informacij. In če to poročilo preberete, boste tudi razumeli, da saj na začetku, v prvih dneh, ko, glede senzibilnosti kulturnih sob in pa samih eh, sredstev za obvladovanje ni bilo tam, kajti v teh sobah je bilo posod temno. Tako da je bilo zelo težko ugotoviti, kaj se dogaja. To je bil glavni vir tega, da se tudi mi nimamo na voljo dovolj informacij. To je prva stvar. Potem ste omenili ta zid zaščito pred tsunamijem, to je bilo že sedaj ugotovljeno, ko je bila eh, misija IAEA e za ugotavljanje dejstev na japonskem. Ena izmed sklepov misije je, da eh, niso dovolj dobro obuštevali teh zunanjih dejavnikov, zunanje nevarnosti. Mislim, da je to jasno sporočilo. Japonska je pač potresno območje. In to je seveda en izmed uh, problemov tudi za Fukushimo. Potem primerjava s Černobilom. Pokazal sem vidik aktivnosti, radioaktivnosti sproščene v ozračje, sredstva, za, gde, sredstva pri katerem se je to sprostilo, je bilo drugačno. V Černobilu je bila eksplozija z vis visok, eh, zelo vročim delom jedra, ki je eksplodiral in potem je to šlo zelo visoko v ozračje, kar je bo čisto drugače kot tukaj, ker je prišlo do manjšega razširjanja v manjšem obdobju z vetrom, zelo počasi se je to širilo, recimo v varno smer proti morju. Tako da v bistvu to bila sreča del aktivnosti je torej šel direktno proti morju in direkten vpliv na prebivalstvo je bil uh, zelo drugačen kot za Črnobilo. Mislim, da sem dobila samo vaše vprašanje. Naj še nekaj zadam. Znanstvena skupnost bo seveda dolgo še analizirala to, tako da bomo potrebovali več let, da bomo dobro razumeli, kaj se je zgodilo, kako bi se lahko naučili, kaj iz tega dogodka. Komisar Oettinger je tudi že podal nov program za sposabljanje v zvezi s tem. Namreč na zelo pregleden način bomo morali širiti analize, tako da bomo razumeli, kaj se je zgodilo in kaj bi morali storiti, da bi se izognili temu v prihodnosti in da bi lahko obvestili študente in prebivalstvo. Mislim, da je to potrebno. Smo ponavljati napak, ki smo jih storili kot uh, jedrska znanstvena skupnost v preteklosti. To je bilo dobro sprejeto in že sedaj so se odločili, da bo torej takšen program za sposabljanje glede tega v Evropi. To bo vodila komisija. Dobro, zahvaljujem se. Osebno bi hotel mogoče še nekaj več eh, informacij v zvezi z prejšnjim vprašanjem to je eden od velikih problemov, da smo dobili slike, ki jih nismo mogli oceniti pravilno. E, nismo videli, ali obstajajo razlike ali je kaj skupnega za Črnobilom. E, ko smo dobili dva številke, so bile že bolj trezne. Ampak seveda vprašanje se postavlja, ali bi bilo možno to preprečiti z kriteriji, ki veljajo v Evropi za gradnjo jedrskih elektrarn. Eh, to je zdaj pravzaprav vprašanje, ki je zanimivo. Ali so napačno tehniko uporabljali, mogoče je to vprašanje še prezgodaj postavljeno, ampak je na vsak način dejansko pomembno vprašanje. Ali eh, so bili tehnični pogoji pravilno opredeljeni glede na eh, lokacijo, ne vprašanje, ali obstajajo tveganja, ki jih ne poznamo vnaprej. Vsak ima pravzaprav trenutne občutek, da je šlo za tveganja, ki se ni dalo eh, pregled videti vnaprej. Zdaj, vprašanje, ki je pa bolj pomembno, je, ali je prišlo do napake pri projektiranju. Jaz mislim, da bi bili vsi zelo zainteresirani, če boste takšne podatke dobili, da jih čim prej dobimo, ker to je pomembno tudi za oceno posledic. In to je tudi dilema pri razpravi, da zdaj naenkrat nihče tega ne ve. Mogoče noče povedati, ali je preveč previden, ali hoče še večkrat preveriti, dokler bodo sigurni vi verjetno tudi danes nočete k temu nič reči, boste raje počakali mesto, popolnoma razumem. Iz znanstvenega vidika je sedaj še vse prek malo. Kajti biti moramo res korektni, zato tudi upravljamo te stresne teste. Ampak, kar rekel sem že, zelo dolg proces bo sedaj sledil z vidika znanosti, tako da bomo celoti analizirali posledice, vse okrepe, vse lekcije, ki se jih moramo naučiti, kako izboljšati varnost. Vemo, da običajno ta varnostni standard eh, v evropskih jedrskih elektrarnah je zelo visok, to pa ne pomeni, da bi sedaj že kar lahko odgovoril na to, kajti potem ne bi potrebovali teh stresnih testov. To je zgolj začetek, kot sem rekel. Če pogledate, kaj se je zgodilo po Černobilu in po uh, Three Mile Island, tako da bi potem tudi videli, kaj se je zgodilo, je, smo potrebovali več let vedno se potem pojavijo nove stvari, nove elementi. In eh, ponovno seveda sedaj v primeru Fukushima je enako. To moramo razumeti kot zgolj prvi korak. In ko bomo imeli rezultate in prepričan sem, da bomo bodo številni akteri, deležniki sprejeli ukrepe za to, da bi stvari bolj preučili in da bi začeli tako izvajati določene ukrepe, katerih zaenkrat še niso razmišljali, ampak da bi pa sedaj že karkoli govorili, pa res ne bi bilo korektno ist eigentlich auch eine Auswirkung. Torej, pri eh, teh stresnih testih boste ocene delali po posameznih državah. Ja, Again, we will... ja. prejeli bomo nacionalna poročila strani nacionalnih organov za varnost, potem pa bomo to združili in bomo pogledali to horizontalno po posameznih točkah, da bomo videli, kako so odgovarjali na iste stvari, ali so odgovore bolj ali manj enake, tako da bomo videli, ali je ta vidik homogenosti izpolnjen ali ne. Potem pa bomo pogledali, ali reaktori eh, resnično izpolnjujejo posamezne vidike, potem pa bomo pogledali tudi po nacionalni dimenziji. Kot sem že prej rekel, podobno kot matrica bo to. Tako da bomo ponovno zagotovili homogenost, to je pomembno za evropske državljane, da vedo, kjerkoli se to zgodi, posod je raven varnosti enaka. Hkrati pa, da tudi razumemo po posameznih državah, katere ukrepe bodo izvajali, kakšne bodo posledice. Dobro. Eno mehna prošnja ob koncu ko boste imeli podatke, ne sami, ko jih boste od drugih agencij dobili o dejanskih vzrokih za to katastrofo, prosim, da nas to signalizirate, vse nas zelo zanima. Drugič, In mogoče je da ugotovitev, namreč, da se je Evropa odzvala tako in da zdaj organizira te stresne eh, teste. Jaz mislim, da je kvalificirano se odzvala. Mislim, da je to zadeva, da lahko malo bolj mirno delamo s tem. E, to je dober argument za Evropo v težkih e, časih. Mi razpravljamo vedno o tem, kar ne gre tako dobro. Če pa je nekaj dobrega, namreč to je bilo dobro, da je Evropa e, začela skupno akcijo. Moramo sicer počakati na rezultate, ampak moramo reči, da je bilo tu sodelovanje izredno dobro. V teh dneh, ko govorimo predvsem o težavah, je mogoče to dobro slišati. Najlepša hvala obima eh, referentoma, tudi kolegom bi se hotel zahvaliti. Jaz mislim, da je bila to zelo dobra investicija, da smo o tem govorili. In s tem lahko današnjo sejo, ne, gospod De Santos, nisem vas videl, prostite. Sorry, chairman, I... Se pravi, čujem, pa že prej sem dvignil roko. Ja, eu queria cumprimentar o GRC, eu sou um, um ouvinte privilegiado. V bistvu sem z velikim veseljem poslušal vašo razlago. Že drugič sem sedaj slišal podobno razlago. Poslušal sem jih tudi na konferenci 100 in zelo sem vesel, da to slišim. Hkrati pa sem kot evropejec pomerjen. Zdi se mi, da dobimo zelo veliko informacij zgolj tri mesece po tej sami nesreči oziroma katastrofi. In zdi se mi, da gre sedaj veliko dela v samo spremljanje uh, preverjanje. To je zelo pozitivno. Še vedno pa imam en dvom in pomislek, eno tehnično stvar, ki jo treba pojasniti. Morsko vodo so torej uporabili, da bi ohladili reaktorje, ki so se pregreli. In predvidevam, da še vedno brizgavajo vode, vodo v ja, samo jedro reaktorja in da potem to vodo sprostijo v nadzorovano območje, torej da jo nekako pokrijejo. Na podlagi določenih študij, kot smo slišali, ni prišlo do puščanja te kontaminirane vode, tako da ne bi smelo priti do povečane radioaktivnosti v uh, morski vodi, ki to obdaja. Ampak ali imate tudi glede tega kakšne dodatne informacije, glede možne okužbe oziroma kontaminacije te vode? Hvala. Hvala. Ja, vi pa ste sedaj. Uh, pokazali na zelo pomembno in še vedno zelo akutno vprašanje. Ja, hlajenje reaktorjev še vedno poteka z uporabo uh, sladke vode, ki se ubrizgava v samo jedro reaktorja. Še vedno pa je prišlo tudi do, do um, spuščanja. E, preko razpok je to eh, prišlo ven in se potem nabiralo v spodnem delu uh, dvor, um, elektrarne. In uh, šlo je za precej. Um, radioaktivno vodo, ki se je tam nabirala. V določenem trenutku so bili celo pomisleki od tega, da bi morali to vodo sprostiti namerno v morje, tako da bi naredili prostor za novo vodo. Ampak tukaj se sedaj borijo s časom. Želijo uh, eh, spostaviti posebne. Um, čistilno napravo za čišenje te radioaktivne vode, tako da bi potem to radioaktivno vodo tja najprej prečrpali in jo potem eh, prečistili. To je zelo veliko pomembno vprašanje. Zaenkrat ga še nadzorujejo, kajti eh, vzpostavili so še dodatno eh, kapacitete za hranjenje te vode, ampak imajo tudi ladjo, kjer lahko začasno to hranijo. To je glede trenutne situacije. Jec, habe ich keine Frage. Zdaj pa nisem nikogar več spregledal, torej najlepša hvala. Želim prijeten večer in vidimo se jutri zjutraj.